Okay, Spoštovane kolegice in kolegi, imamo kar natrpen dnevni red. To popovdne najprej bo na vrsti komisar Sim Kalas, ki bo predstavil umestni pregled TNT, potem pa bodo z nami še štirje preostali koordinatorji TNT, na vrsti bo izmenjava mnenj, Lahko povem, eh, da bom moral biti zelo strok, eh, kar eh, zadeva čas, ki vam ga bom dal na voljo, nič osebnega, ampak moral bom organizirati razpravo na čim boljši način, tako da ne bomo zavlačevali. Najprej bo nastopil komisar Sim Kalas, predal mu bom besedo, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, z velikim veseljem bom sedaj predstavil mestni pregled TNT. Tukaj smo pravzaprav ocenjevali vse večletne programe v okviru našega proračunske okvira za TNT. Koordinatorji TNT so prispevali k pripravi umestnega pregleda in so nam aktivno pomagali, da smo izvajali rezultate. V umestnem pregledu boste dobili res celovit priklas, videli boste, kakšno je stanje danes. Ravno tako je tukaj pomembno 30 prednostnih projektov. Najprej se bom na kratko osredotočil na vseevropsko omrežje in predstavil današnjo stanje. Mislim, da so nastopili določeni koordinatorji in mislim, da so zelo dobro rekli, da so zadeve nekoliko nedorečene. Po eni strani države članice še vedno vlagajo dodatna prizadevanja, da bi se spostavilo vseevropsko prometno omrežje, kljub temu, da imamo proračunske, finančne in gospodarske težave. Določeni projekti zamujajo, ker nimamo dovolj sredstev na voljo in to seveda se odraža tudi pri izvajanju. Ker zdiva poglavitne projekte, kar nekaj eh, težav je, kar to pomeni izjemno velik nabor naložb. Pa še eno stvar sem opazil. Še vedno se soočamo s tem, eh, da so ti projekti nacionalno razdrobljeni kar pomeni, da niso ustrezno medsebojno povezani, ampak eh, če naj bi imeli vse evropsko prometno omrežje, nujno je povezati vse projekte, če naj bi bili konkurenčni in če naj bi ustvarili blaginjo. Poglavitno. Poglavitni projekt, recimo Lizbon-Madrid, eh, zelo hitre železniške povezave, začeli naj bi z gradbenimi deli, ampak teh sredstev še ni na voljo. Potem ERTMS, recimo Italija, zelo dobro napreduje ravno tako. Nizozemska, Avstrija, potem tudi Danska. Vendar pa so težave v Nemčiji, ravno tako v drugih državah, kar pomeni, da ne moremo v celoti povezati tega omrežja, kar pa res dejansko potrebujemo, če naj bi bil notranji trg na področju prometa vzpostavljen. Potem pozitivno sem naravnan eh, glede teh prizadevanj in trajnostnega okvira investicij. V letu 2010 so se določeni odseki zaključili, recimo hitra železniška povezava med Ležem in Ahnom, potem tudi železniška povezava oziroma most med Štrasburgom in Kelom, potem Perkuven Figueras, to je odsek, ki je povezal Španijo in Francijo. Proračunski okvir se pravzaprav posveča najbolj težavnim čezmejnim ovskim grlom in v tem umestnem pregledu smo ocenjevali 92 projektov, števili smo večletni programski okvir, razpise pa naj bi izvedli v obdobju 2007 do 2013. To je 92 projektov in to predstavlja približno dve tretjini proračunskega okvira, to je pet projektov. 1,3 milijarde evrov. Celoten okvir pa je 8,013. To je celotni proračunski okvir, ki znaša 32,64 milijard. 14 projektov smo že zaključili oziroma jih bomo do konca leta. Potem pa 78 projektov še vedno poteka in do leta 2014 oziroma še kasneje jih bomo uspešno zaključili. Analiza je bila zelo temeljita vključili smo tako zunanje kot tudi notranje strokovnjake in sedaj ste dobili to poročilo, to so rezultati analize. Kar zdeva proračunski okvir TNT, nadzor je strok, ampak še vedno podpiramo dodatno projekte, kjer je to nujno. Kar nekaj alternativnih projektov smo imeli, do leta 2013 pa ne bi imeli 30, 30 odstotkov proračunskih sredstev in potem ne bi imeli še možnost, eh, da bi v okviru naslednje finančne perspektive do leta 2016 oziroma 2017 zaključili preostale projekte. Seveda to ni najboljši način upravljanja za projekte TNT. Zato mislim, da potrebujemo ornotežen pristop, tako da bodo projekti eh, se nadaljevali še dodatni dve leti, ampak da bi znižali te stroške oziroma bi se jim odrekli do leta 2015. Zato pa so potrebni res strogi pogoji. To so politični, tehnični in finančni pogoji. S to odločitvijo bomo lahko zaključili še 29 projektov, tako da samo 6 odstotkov proračuna ne bomo izčrpali. To je proračunski okvir, ki ga bomo nekoliko omejili v prihodnjih mesecih, ampak eh, potem bomo 300 milijonov evrov še dodatno namenili projektom TNT. To bodo projekti v letu 2011-2012, potekali bodo javni razpisi in verjetno bomo reprogramirali ta sredstva do leta 2014, to je skrajni rok. Reprogramiranje proračunskega okvira TNT vam bomo tudi predstavili in eh, vi boste ravno tako posredovali svoje mnenje. Seveda veste, da velik pomen prisujem odgovornosti in tudi transparentnosti. V tem poročilu smo postregli za vsemi podatki, ki so zelo natančni. Pregled je bil vse prej kot enostaven. Nimamo dovolj proračunskih sredstev, ampak eh, ta sredstva bomo čim bolje izrabili. To pomeni, da ne bomo pravzaprav namenjali sredstva tistim projektom, ki ne bodo dosegla ustreznih rezultatov, ker nimamo neskončnih sredstev. Isto velja tudi za podaljšanje projektov. Strok nadzor bo zagotavljal izvajanje, ki bo ustrezno. Ravno zato bomo prerasporedili eh, ta sredstva pravočasno. Da vas spomnim še na eno zadevo. 8 milijard. Imamo na voljo, ampak. Eh, samo nič cela pet odstotkov nismo ustrezno prerasporedili. In to so finančne omejitve, s katerimi se soočamo. Ravno zato bi rad pozval k rednemu proračunskemu pregledu pri naslednji finančni perspektivi. Poslanke in poslanci, naj tudi povem, kako razvijamo politike v okviru TNT. Verjetno se boste spomnili drugega posledovalnega dokumenta, objavili smo ga maja letos, predstavili pa smo ga v Saragosi, kjer smo organizirali konferenco. 250 eh, prispevkov strani držav članic, to so pomembne sektorske organizacije, tudi regije, vsi deležniki in tudi eh, združenja, ki so predstavljala lokalne, regionalne pobude ter projekte. Naj vam tudi povem, kakšni so rezultati tega posvetovanja. Povedal bom tudi, kakšno metodologijo eh, smo uporabili, ko bomo preverili ta okvir. Ta korak bomo zaključili še do konca tega leta, preden naj bi preverili smernice, ki jih bomo preoblikovali do pomladi leta 2011. Vidim, da smo pravzaprav oblikovali določena jedrna temeljna omrežja, da se pravzaprav čezmejnemu okviru določeni projekti nadgrajujejo, interoperabilnost, potem povezovalnost, čezmejni okvir, vsi ti rezultati potekajo korak za korakom. Kajdeli bomo na delu koordinatorjev, ravno tako pa bomo okrepili ta politični okvir, tako da bodo koridorji upoštevali usklajen pristop. In tukaj bomo upoštevali ta temeljna omrežja, o katerih sem govoril. Še vedno bom predan temu, da bomo tesno sodelovali, ravno tako pa se veselim, da vam bom do konca leta predstavil še preostale korake. Najlepša hvala. Thank you. Hvala, gospod komisar. Devali bomo s koordinatorji. Bom pa sedaj moral matematično izračunati čas, ki vam ga bom dodelil. Koordinatorji, tri minute imate na voljo, prosim, spoštujte to. Matijas, gospod Groš je prvi, izvolite. Ja, dank, Najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, najprej res hvala za opravljeno delo na tem področju. Dokument je res izjemno zanimiv, kot ste nam ga predstavili. Tudi določene izjave ste podali in dobro bi bilo, če bi jih nekoliko podkrepili, da bi bile bolj natančne. Začal bom zelo pomembnim vidikom in sicer že več let se ukvarjamo s to problematiko, dobro jo poznamo in eh, redno pravzaprav govorimo o zadevah, da je to prednostnega pomena, da nismo morda dovolj napredovali in tretjič vedno rečemo, da ni dovolj sredstev na voljo. To so merila, ki jih upoštevamo in pravzaprav je res uh, težko ohraniti te prednostne projekte oziroma nadgraditi dodatno te projekte. In zdi se nam, da je vprašanje, ali bomo evropsko lahko dosegli uspeh. Lahko povem, da ste vi zelo realističen, kar pozdravljamo. Manj prednostnih nalog potrebujemo, potrebujemo osredotočen pristop, osredotočen finančni okvir. Seveda imamo določen rok, do katerega moramo spoštovati te projekte, ampak vesel sem, da ste rekli, da je ta dveletni okvir, v okviru katerega lahko podaljšamo projekt, dobro bi bilo, da se je projekt že začel, to je to prvo merilo in da ne bi pravzaprav rekli, da bi bil ta korak neskončen, da tega ne bomo dosegli v okviru dveh let. To bo pomenilo tudi to, da ne bi ustrezno črpali sredstev in pravzaprav bi se izognili temu, da bi pravzaprav ta denar metali skozi okno. Potem pa omrežje, koncept omrežja po mojem mnenju bo v prihodnosti pomenil tudi to, da se bomo omejili na čezmejne projekte, to se mi zdi nujno. Potem že nekaj let se ukvarjamo s tako imenovanimi oskimi grli, na to se bomo morali omejiti ravno tako potrebujemo usklajen političen okvir na drugih področjih. To je nujno. Posedovati se moramo z drugimi direkcijami. Mislim, da je tukaj pomembna regionalna politika, ne nazadnje pa tudi okolje. Mislim, da je pravzaprav že skrajni čas, da v Evropskem parlamentu se posvetujemo in izkoljujemo na ravni komisije, pa tudi na ravni naših odborov. Tako bi pokazali veliko bolj usklajen pristop, kar je nujno. To ne velja samo zaradi financiranja, kar seveda je nujno, ampak eh, na kohezijskih skladih moramo storiti veliko. To velja za določene projekte, za določene regije, to bo dodana vrednost. Kar zdeva ELS, lahko povem, eh, da bomo preučili ta dokument in eh, mislim, da bomo dali zelo dobro povratno informacijo in bomo res konstruktivni. Najlepša hvala, to pa je naše začasno mnenje, s katerim smo tudi predstavili in se odzvali na vaš prispevek. Hvala gospodu Groš. Gospod Alkadraj, tri minute. Eh, Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, gospod komisar. Vaša ocena, gospod Kalas, eh, zelo dobro kaže, da potrebujemo zelo poglobljeno razpravo, kar zadeva prihodnje delovanje v okviru omrežji TNT. Dobro bi bilo, da opravimo temeljito analizo in da oblikujemo konkretne zaključke. Številne zamude so pravzaprav v 35 odstotkih projektov, kar pomeni, da na tem področju nismo upoštevali časovnice, ki smo si jo zadali. Kar nekaj razlogov je za te zamude. Vseeno pa se mi zdi, da moramo ta problem rešiti. Vaši predlogi, vaša izbira in predlog, ko ste rekli, da bi bilo ustrezno, če bi pri projektih eh, prerasporedili sredstva, da bi podaljšali eh, ta rok za dve leti. Ta pristop se nam zdi konstruktiven, ker ne na zadnje si ne želimo, eh, da bi ta sredstva izgubili. Če pa mi dovolite, bi vas vprašal, kakšne prednostne naloge imate v tem trenutku v mislih? Kako bi pravzaprav prerasporedili ta dodatna sredstva? Na katere projekte bi stavili? Potem tudi, ali nam lahko potrdite, da projekti, ki so sedaj prišli do določene faze, bodo del novih prednostnih nalog eh, in bodo upravičeni do financiranja v okviru večletnega programskega načrta. Kar zadeva prihodnost, sprašujem se, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih. Jasno je, da se bomo pogovarjali o prednostnih eh, projektih, pripravili bomo nekakšen seznam. Tukaj bomo zelo ustvarjalni, da naj bi ta sredstva čim bolje uporabili, ker ne nazadnje imamo omejen proračunski okvir, kot smo že slišali ravno zato se mi zdi, da moramo poštevati kohezijske sklade, eh, strukturne sklade, vprašati se moramo, ali lahko ta sredstva eh, preusmerimo, prerasporedimo, tako da bomo imeli eh, veliko bolj dobičkonosne naložbe. Poleg tega je usklajenost nujna pri vseh teh projektih. Če želimo evropsko dodano vrednost, potem mora Evropa izkoristiti koordinatorje eh, pri upravljanju ter vodenju projektov. Seveda želim vam veliko uspeha pri vašem delu, kar nekaj zamisli imamo in želimo igrati pomembno vlogo v tem projektu. SD vam želi veliko uspeha in upam, da boste lahko to oblikovali v zgodbo uspeha. Gospa Majsner, tudi vi tri minute. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, hvala za prikaz in tudi dokument, ki ste nam ga posredovali pravzaprav vsi govorimo o isti stvari, ker zelo dobro poznamo probleme. Rekli ste, da je pravzaprav naš cilj, da bi imeli evropsko liberalizacijo na področju želinskega prometa. Tega še nimamo, to je sicer del teorije, ampak imamo eh, številne zavore na tem področju. Vem, da se govori o tem, da Nemčija tukaj ni eh, vedno najbolj uspešna ni tamo samo to problem oskih grl, ampak kar pravzaprav moramo ločiti omrežne povezave od upravljavcev. Vprašanje je, ali eh, smo mi nacionalni poslanci ali evropski poslanci in kako pravzaprav zagotoviti liberalizacijo na tem področju. Potem v Zaragozi ste govorili tudi o tem in postalo je jasno, kaj lahko naredimo v prihodnosti. Lahko železniške povezave nadgradimo, lahko pravzaprav prerasporedimo eh, finančna sredstva, lahko pa smo predoločeno izbero. In pravzaprav tukaj navezujem na to, kar ste omenili že vi. Rekli ste nekaj, kar je dobro in pravilno, govorili ste o dodatnem financiranju, rekli ste, politični, finančni in tehnični pogoji so nujni. Ko govorite o političnih pogojih, ali je to tudi to, da določena država, ki reče, da nima eh, dovolj denarja na voljo, ampak eh, da pravzaprav ona postavi nekakšne prednostne projekte in kaj se potem zgodi, kako ji pomagamo? Pravzaprav tudi danes zjutraj smo slišali, da recimo na Baltskem morju oziroma povezavi imajo težave, kar zdeva avtobusni promet oziroma avtobusni promet je edini, ki je na voljo. To je potem problem tudi za Grčijo, Bolgarijo, Litvo, Latvijo, odročenih železniških povezav za to ne bo. Kaj si lahko predstavljate potem? ali bi imeli politični pogoj, ki bi rekel, seveda želimo si železniško povezavo, železniško omrežje, kaj pa se zgodi, če države članice tega ne morejo financirati. Ali bomo pomagali, ali bomo zagotovili ta sredstva, ali je to nekakšna začasna rešitev, oziroma kaj se zgodi, ali je nujno, da morajo države, finan, države članice zagotoviti ta sredstva, kaj se lahko zgodi do leta 2015. Gospod Kramer, tri minute. Ja, najlepša hvala. Hvala za podano poročilo. To, kar smo danes slišali in to, kar ste nam predstavili, je nekakšna premjera. Prvič komisija se sprašuje, zakaj ciljev nismo dosegli, podali ste pravzaprav zelo dobro analizo in predstavili merila. To je dobro. Dobro, da rečete, da v dveletnem obdobju bomo financiranje zagotovili, če se ti cilji ne dosežejo v dveletnem obdobju, bomo rekli ne. In dobro je, da se danes o tem sploh lahko pogovarjamo. Gospod Groš je že omenil eh, čezmejni okvir, nekakšna oska grla. To je prednostna naloga, s tem se strinjam. Če bomo oblikovali nove prednostne naloge, nam mora biti jasno, eh, ki bomo rekli ne, od katerih projektov eh, bomo odstopili. To so pomembni projekti, ki so nacionalni, recimo v Nemčiji, če ne bi razvijali projekt 21 eh, in turinški gost. V naslednjih letih 70 odstotkov pravzaprav ne bomo mogli nameniti prometni infrastrukturi. Kdo je tisti, ki je pristojen za to? Potem, če se odločimo za to, ali ne bomo financirali proge Drezden Prak ali Drezden Mihan in tako dalje. Zato potrebujemo osredotočen pristop. Zakaj bomo dali ta sredstva? To so štiri projekti. In eh, pravzaprav pri treh sodelujejo Italijani, Lyon, Turin in potem tudi Messina. Nimajo pa finančnega koncepta, še danes nimajo finančnega načrta. Kaj bomo naredili? Prevečevali bi veliko denarja, če bi resno upoštevali vaša merila, o katerih ste govorili vi. In v srednjeročnem obdobju, v dveh letih, bomo rekli, če pravzaprav teh sredstev ne bo, bomo rekli ne Messini ali pa ostalim tunelom. Tudi v Avstriji so to preložili za pet let, oni so vsaj resni, rekli so, ne bomo uspeli, zato moramo varčevati oni so resni italijani, pa ne in o tem moramo razmisliti. Potem pa prednostne naloge, o tem je govoril gospod Groš, to podpiramo, to smo sklenili tudi v Zaragosi. Gospa Lichtenberger je to podarila v svojem poročilu. Potrebujemo nove prednostne naloge, briti se moramo proti oskim grlom, to moramo rešiti, potem šele nove železniške povezave. Ob koncu pa še tole. Prebivalstvo ni navdušeno, upira se recimo Lyon. Torino, dobili smo pismo, tudi vi, kaj bomo naredili, ali bomo ustrajali. Potem Študgard 21, kar nekaj eh, težav je. To je evropski projekt, eh, to je nacionalni projekt, eh, regionalni projekt. Vprašanje je, kaj bomo naredili. In potem pa države članice niso dovolj pripravljene seveda ne moremo predpisovati ničesar. Če države članice ne želijo projekta, potem se Evropska unija lahko postavi na glavo, ampak nič ne more storiti. Nacionalne države si morajo želiti izvedbo tega projekta. Zato vas sprašujem, kako boste pravzaprav odgovorili na ta nasprotja. In ob koncu, če mi še dovolite. Pri razporeditvi in delitvi stroškov oziroma sofinanciranju Evropske unije zdi se mi, da pri 25 odstotkih imamo pravzaprav omejen, nekako sproščen proračunski okvir, ampak ko govorimo o rel v Baltiki, je ta proračunski okvir veliko nižji, recimo 10 odstotkov in vprašanje je, ali je to še vedno izvedljivo in trajnostno. Okay, for... Najlepša hvala. Dve minuti za ostale poslance. Gospod Kancijan je prvi. Subito. Takoj se bom oglasil. Najprej hvala lepa gospodu komisarju. Komisar je opravil izvrstno delo, predstavil je povzetek vseh projektov, s tem smo tudi privrčevali nekoliko na času. Zaenkrat še nisem uspel preučiti vseh projektov, ampak kolikor vem, se pojavlja precej zamud. Gospod komisar, gre za zamude, do katerih je prišlo zaradi političnih razlogov, zaradi upravnih razlogov, potem se pojavljajo tudi finančne težave, ti projekti veliko stanejo. Ne vem, ali se bo res ta zaostalost kar sama po sebi odpravila. Trenutno se nahajamo v krizi, brezposelnost je visoka, tako da se res te zamude kar kopičijo. Začne se pri nas, potem se zamuda še dodatno kopiči preko vseh teh koridorjev. Mislim, da bi morali sprejeti ukrepe na lokalni ravni. Ne bomo se mi spuščali v posamezno regijo ali v posamezno državo, lahko pa se seveda ukvarjamo s posameznim koridorjem. V tej umestni reviziji bi morali še enkrat razpravljati o prednostnih nalogah pri PP1, PP6 in tako naprej, kot je rekel kolega Kramer. Mislim, da ni to pravo mesto, niti pravi čas za to, da bi pri projektih, ko so PP1 in PP7, storili toliko korakov nazaj, da bi stran vrgli več kot 20-letno obdobje načrtovanja. Najprej se je treba pogovoriti o prednostnih nalogah, potem še enkrat razpravljati preučiti predstavljene smeri. Projekti so pripravljeni. Če ne bomo stvari speljali na lokalni ravni, potem ne bomo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili skozi celotne koridore, kajti koridorjev ne bomo uspeli vzpostaviti. Samo do blokad bo prišlo. Dobro je, da se stvari podaljšajo do leta 2015, glede samega izvajanja pa mislim, da bi morali vsi uložiti svoj trud, ki sta ga spostavili tako vi kot tudi predsednik Boroso in to večkrat. Hvala, gospod Liberacki, dve minuti. Bardzo, Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar. Kot je že omenil gospod Al-Kadravi, bi tudi sam rad izkoristil to priložnost in vam čestital za upravljeno delo. Kar pa zadeva ostale projekte, bi povedal tole. Zdi se mi, da so vse evropska omrežja zelo uspešna, ampak nekaj pripomb vseeno imam, gospod komisar. Sprašujem se, ali morda ne bi bilo dobro, če bi vzpostavili eh, povezavo med eh, temi projekti in da bi povezali to s kohezijskimi skladi. Sprašujem se, kako bi bilo najbolje uporabiti eh, ta sredstva na ravni držav članic za projekte TNT, ker ne na zadnje moramo pravzaprav odpraviti te zamude, ki so povezane s financiranjem projektov TNT. Sprašujem se, ali obstajajo določene težave in nasprotja. Kaj se bo zgodilo, če bomo na novo postavili prednostne projekte, kako sredstva prerasporediti. Ni dovolj, da stavimo samo na projekte v najbogatejših državah, nujno je, da upoštevamo tudi eh, druge države in projekte. To so države članice, ki so nedavno postale članice Evropske unije, ker tukaj lahko pride do pomembnih težav. Hvala. Hvala, gospod Liberacki. Savisa, gospa Savisa. Najlepša hvala. Zelo dobro ste predstavili problematiko. Koordinatorji so govorili o bolj splošnih eh, temah, sama bi bila raje nekoliko bolj konkretna. Seveda, vedno so nam pri srcu lokalni projekti. Mene najbolj zanima projekt Rail Baltica. Gospod eh, Telička je bil danes zjutraj kar zadovoljen, ko je govoril o razvoju teh projektov, ampak eh, to je šele v začetni fazi. Istočasno pa je rekel tudi, da se mu zdi, da je samo po sebi umevno, da bomo povezali Talin in Varšavo in da bo ta vlak vozil enkrat na dan. Mislim pa, da ni več dovolj časa, da sprejmemo konkretno odločitev. Sprašujem se, ali naj bi imeli enotno širino tirov, ali bi imeli evropske rešitve, ali ste se posvetovali z ostalimi komisarji, kar je verjetno ena rešitev veliko bolj poceni v primerjavi z drugo. Zato me zanima, kako vi razumete to problematiko. Potem pa se moramo odločiti v Estoniji, ali bomo povezali eh, Brno ali se bomo odločili za povezavo z Volgo. Gospod Grandes Pascual, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Kalas, za vašo predstavitev. Glede na to, da se moram držati omejitve časa, bom zelo kratek. Dobil sem vtis, da ste zelo optimistični. Upam, da bo ta optimizem viden tudi v realnosti. Omenili ste čezmejni prehod Perpignan-Figueras. To ni največji problem za zamudo pri projektih. Je pa to seveda zelo pozitivno. In drugič. Zahtevamo podaljšanje za dve leti in da se utemeli zamude in seveda tudi to pozdravljam. Kar je še bolj pomembno, za tiste projekte, ki niso izvedljivi, je treba poskrbeti, da se bo sredstva porazdelila drugam. Tudi to je zelo dobro. Gospod Savari je tukaj v obrambo svojih projekta dejal, da obstajajo države, ki pravijo, da nimajo sredstev za vse evropske mreže. Zato se mi zdi dobro, da poskrbimo za ponovno porazdelitev sredstev. Treba se posvetovati z državami članicami in pogledati, kdo ima razpoložljiva sredstva in kdo se želi soočiti z eh, političnega finančnega vidika z tem vprašanjem in kaj lahko s temi sredstvi storimo. Sredozemski koridor. Prepričan sem, da bo dobra ta nova porazdelitev. Seveda ne govorim proti nobenemu projektu, vendar pa je treba pogledati, katere države članice so pripravljene na to, da sredstva porazdelijo drugam. Zelo strog bom, zato ker imam še deset imen na seznamu. To je izčrpen seznam govornikov, zato res vas prosim, da upoštevate dve minutni časovni okvir. Gospa Ajala Sender. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Kalas. Ne bom hvalila vašega dela, kajti zdi se mi presenetljivo, da imamo proračun v obdobju 2007-2013, ki je bil že zelo okrnjen in da so drugi komisari pridobili več sredstev. To se mi zdi zelo presenetljivo, kajti pri nobenih prejšnjih posvetovanjih nismo videli takšnega predloga. Prihaja namreč do prenosa sredstev iz strukturnih skladov N2. In ne vem, če je prav, da z razpravo o tem, kakšna bodo sredstva za vse evropsko mreže, začnemo še sedaj. Ne zdi se mi prav, da pravila igr spreminjamo na sredini igre. To ne bo dobro za nobenega od teh projektov. Najprej je treba poskrbeti za ravnovesje v zvezi z industrijo, za poslovanjem in tako dalje. Seveda bom poskrbel za podvajanje proračuna, vendar pa je treba najprej postoriti nekaj drugega. S tem bomo dokazali, da te projekti ne delujejo, da se z njimi zamuja, da niso resni in da bomo torej ustavili takšne zelo pomembne projekte, naprimer mreže Talis, čezmejne prehode med eh, Francijo in Španijo. Tudi pri Ypsilonu Baskije in pri projektu PP3 vidimo, da imamo kar precej težav. Komisija je predlagala, da bo imenovala koordinatorja in ta namesto, da bi izboljšal situacijo, je stvar še poslabšal. Sedaj pa komisija premišljuje o spreminjanju pravila, pravil igre. Zato me zanima, kako bomo lahko izboljšali naš pristop pri razpravah o finančnih perspektivah. Hvala lepa. Bilbao. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar, za vašo predstavitev. Danes zjutraj smo slišali pristojne za prioritetne projekte. Rada bi se zahvalila za delo na področju projekta PP3. Rada pa bi vam zastavila naslednje vprašanje pri spreminjanju kriterijev znotraj finančnih perspektiv po letu 2013 ste govorili o baskovskem IY. Ta ima seveda čezmejno značilnost in leto smo videli kar nekaj zamud zaradi problemov strani francoske vlade. Staja seveda prizadevanja, da bi to rešili, vendar pa bi rada slišala, če bi ta prioritarni projekt 4 vseboval krit kriterije, ki bi povzročili to, da bi ta projekt ostal brez sredstev. Torej, da bi ta projekt ostavili na sredini. Hvala lepa. Gospa Ranar, dve minuti. Uh, Najlepša hvala za poročilo, gospod komisar. Vredno se ne boste presenetili, eh, če bom na kratko govorila o tej sporni točki v koridoru 1. Pravzaprav eh, določeni podatki so nepopolni, gospod Kancijan je o tem že govoril. Sprašujem se, ali že v tej fazi lahko rečemo, katere ukrepe boste predlagali, kaj se bo zgodilo, če med Avstrijo, Italijo in Nemčijo ne bo prišlo do zavezujočega pravnega okvira za eh, začetek gradbenih del in do časovnice, če ta ne bo določena. Kaj lahko naredimo? Hvala, ker ste bili kratki. Gospod Lightfried. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej TNT. Mislim, da imamo dve možnosti na voljo in odločiti se moramo. Vprašanje je, ali želimo financiranje TNT v prihodnosti, ki bo financiral nacionalne ali mednarodne koridorje. Mislim, da ni dovolj sredstva na voljo, da bi naredili oboje. Kar zdeva Evropsko unijo, naša naloga je, da gradi in govori o čezmenih oziroma nadnacionalnih povezavah. To je moje mnenje. Potem pa ali želimo čudovito povezavo, ker bi upoštevali vse, kar je nujno, ali pa želimo res, da se zgodi nekaj ko govorimo o železniških povezavah predvsem, tudi ko želimo o drugih povezavah, recimo o vodnih povezavah. In mislim, da moramo pravzaprav izvajati pritisk na države, da so financirajo te projekte, ker drugače ne bomo imeli ničesar. To je bistveno. Oba vidika moramo upoštevati, ko bomo na novo pravzaprav opredelili eh, te povezave in prednostne projekte. Potem pa drugič. Govoril in sam sem pravzaprav poročevalec za te varnostne pristojbine na letališčih. Nič se ne zgodi, kar je slabo. Sedaj vedno govorimo o tem, da bi pravzaprav upoštevali telesne eh, skenerje in da bi to pravzaprav ugotovili in oblikovali na ravni EU. Ampak nišče nam ni povedal, kako se bo to financiralo. In eh, tudi svet je tisti, ki se ne želi premakniti. Kaj boste storili eh, vi? Oni ne upoštevajo priporočil parlamenta. Kaj boste storili? Hvala. Gospod Čomovsa, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Kalas. Dobrodošli v ta odbor. Hvala za upravljeno delo. Čisto na kratko. Nahajamo se v finančni in gospodarski krizi, nimamo sredstev za te projekte. Zato me zanima, kaj meni komisija, kakšna bo analiza gospodarskih posledic za to, da bi lahko dali prednost tistim projektom, ki bi zagotovili večjo makrogospodarsko rast v evropskem gospodarstvu. Zato bi potrebovali nekakšen ranking znotraj analize, da bi videli, kakšna je analiza posledic znotraj gospodarske krize, s katerimi projekti bi lahko čim več prispevali k evropskemu gospodarstvu. Ne moremo si namreč privoščiti tega, da bi, da ne bi upoštevali gospodarskih kriterijev pri porazdeljevanju sredstev. Prihajam iz Španije, tam smo dobivali kohezijska sredstva, večina teh pa smo vlagali, ne da bi upoštevali gospodarske kriterije. Potem smo doživeli gospodarsko krizo in videli smo, da južne avtonomne regije doživljajo dosti več negativnih posledic kot severni regije, zaradi tega, ker niso opoštevali gospodarskih um, kriterijev. Gospa Lichtenberg. Um. Äh, Rada bi se vrnila na eh, brošure. Najlepša hvala za to, da ste opravili to zelo dobro predstavitev. Mislim pa, da moramo tukaj potegniti okoljsko strategijo, zaradi tega, ker eh, smo se odločili, da bomo v Evropskem parlamentu temu posvetili veliko pozornosti. Tako bi lahko na to gledali z celovitega vidika. To nam sedaj ni uspelo. Ne moremo samo financirati enega projekta, ravno tako ne moremo financirati v nasprotju z voljo držav članic. Bi lahko dobili finančna sredstva preko kohezijskih skladov, v starih državah članicah to ni mogoče. Imamo velike projekte v Nemčiji, v Avstriji, v Italiji, ki nimajo dostopa do teh sredstev. In še enkrat, če bi Avstrija sedaj jasno dejala, da moramo zaradi situacije, da, ker v Italiji nismo dobili zagotovila, da bojo nadaljevali z gradnjo, morali dejati našim davkoplačevalcem, da bomo sedaj čakali na to, da dobimo nekaj razumnega. Sedaj se to vleče že dve leti. Moje vprašanje se glasi, če bi pri teh ogromnih projektih lahko zagotovili več prek, časovne prekoračitve kot dve leti in če bi lahko pregledali možne alternativne projekte, ki bi mogoče pomenili tudi um, poenostavitev del za to, da bi postalo to ceneje. Zanima me, zakaj je ta projekt Eurorail um, tako zelo slabo ocenjen. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Wills, dve minuti. Imam konkretno vprašanje, gospod komisar Kalas. Nažalost me ne poslušate, torej začenjam znova. Upam, da sedaj začenjate s eh, merjenjem časa, torej imam konkretno vprašanje za komisarja Kalasa. Gre za projekt 20 v brošuri. Gre za trajektno povezavo med Ljubekom in Putkartenom. Otoku filma sedaj grozi, da bodo tam zgradili tudi cesto, torej da bo ta otok postal nekakšno prehodno področje. E, sama sem prihajam iz Hamburga in ne želimo, da bi tam vozili tovornjaki. Gre tudi za to, da smo prispevali k temu projektu in zanima me, kako vi to upoštevate v komisiji. In sedaj se je pojavilo vprašanje, če bomo realizirali takšen projekt, glede na to, da obstaja pomankanje sredstev, čeprav sedaj imamo zelo dobro trikno povezavo za vozila in za vlake. Zanima me tudi, če se bo opravila okoljska ocena in vpliv na varstvo okolja, če bi bil ta projekt realiziran. Najlepša hvala. Gospod Sterks. Eh, hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar. Zelo natančno bom poslušala poslušal odgovor na vaše vprašanje gospe Lichtenberger. Še eno vprašanje. Pravite, da bo končni datum leta 2015. Imamo pa kar nekaj projektov, ki bi potekali po tem datumu. Imamo tudi projekte, ki se tičejo notranjih vodnih poti. In tukaj seveda tvegamo to, da bi zelo zanimive projekte prekinili. Bo torej leto 2015 res, res postalo leto prekinitve ali boste upoštevali posamezne kriterije in značilnosti teh projektov? Imamo namreč eh, sredstva, ki smo jih že namenili za, ta, za te projekte in to v znesku 34 milijonov evrov. Gospod Frankenstein. Bin... Gospod Kalas, popolnoma se strinjam s tem, kar predlagate v poročilu, ko gre za financiranje. Ne bomo spremenili pravil igr v času igre, ampak smo videli, da imamo tukaj komisarja, ki zelo resno jemlje pravila igr. Vi ste seveda omenili tudi časovni rok. In ne bomo mogli vsakega projekta podaljšati za dve leti, če države članice niso, namenje, niso pripravljene financirati teh projektov in če te niso pripravljene na razpravo o možnih rešitvah. Sam bom seveda poročal v moji državi članici, da je sedaj čas za konkretne ukrepe, če ne bo financiranje teh projektov ogroženo. Rad bi še dejal nekaj k temu, kar je dela gospa Vilc. Torej, tukaj ni nobenega projekta v brošuri, kjer ne bi imeli prebivalstva, ki bi, stopilo, ki bi stopilo v stik s komisarjem in predla, ki bi predlagalo določen rešitve, gospod Kün. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaše poročilo. Zahvaljujem se tudi za to, da ste se držite naših ciljev glede mobilnosti v strategiji 2020, torej od cest do morja in do morja od cest. Torej 70 odstotkov naših povezav so železnice, zato je zelo pomembno, da se tega tudi držimo. imamo zelo veliko govornikov, ki prihaja iz Nemčije. Nemčija je največja tranzitna država in če želimo med seboj povezati osi, potem se to veliko krat dogaja v Nemčiji. Zato smo spremljali zakonodajo na področju železnice. To se nas zelo tiče. Imamo pobudo belzika predsedstva, ki vsebuje to, da moramo obremeniti cestni tovor težkih tovornih vozil. Torej, moramo reči, da bomo preko cestnin, preko pristojbin zbrali sredstva in to potem vložili v infrastrukturo. Še posebej, ko gre za čez evropske osi. Hvala lepa. tem smo zaključili sklop 18 govornikov. Sedaj ste na vrsti vi, gospod komisar. Na voljo imate 10 minut, približno. Najlepša hvala. Vsa vprašanja so bila zelo konkretna. Odprli ste veliko zanimivih vprašanj. Skušal bom odgovoriti na čim več vaših vprašanj. Ena od pomembnih zadev, ki ga je omenil gospod Alkadravi, je, kaj se zgodi s temi sredstvi in kakšne bodo naše prioritete za ponovno preprozdelitev teh sredstev. Imamo dve možnosti. Prva je, gre za zelo majhen znesek glede na obseg teh projektov. Torej, to lahko uporabimo na dva načina. To je, da se pripravimo na novo finančno perspektivo z novimi idejami, z novimi projekti za nov TNT in pa drugič, da financiramo inteligentne dele, torej ko gre za informacijsko tehnologijo, inovacije in tako dalje. Torej, da financiramo tehnološki del TNT-ja. To so samo predhodne ideje, nismo si še začrtali trdnega okvira. In seveda lahko, se lahko še vsi prijavijo. Obstajajo pa povezava z zmanjšanjem sredstev, nezmanjšanjem sredstev in z novimi finančnimi perspektivami. Takšne omejitve še ni. Vendar pa je to treba oceniti kot nov projekt. Ne želimo namreč ustvarjati vtisa ali možnosti za to, da bomo rekli sedaj, da bomo zmanjšali sredstva z leta 2013. Ne, takšnih obljub ne dajamo, gre za popolnoma nove projekte in te je treba obravnavati kot takšne. Zastavili ste vprašanje v zvezi z zmanjšanjem sredstev in da je to modro. Naš prijatelj Jan Mulder se že zelo dolgo dela v odboru za nadzor nad proračunom in vedno pravi, da moramo prekiniti s projekti, če se sredstev ne porablja. Veliko poslancev je omenilo vprašanje povezano z velikimi projekti oziroma z pripravljalnim postopkom teh projektov, ko gre za oceno vpliva na okolje. Imam cel seznam informacij v zvezi s temi projekti in pokazalo se je, da so se stroški zvišali. To seveda povzroča veliko dilemo, še posebej v državah članicah, da glede tega, torej, da imamo vse dokumente, vsa dovoljenja, potem se začne z gradnjo, z deli in takrat pride do problemov, pride do upora. To seveda ni dobro za novo mrežo TNT. Pomembno vprašanje je tudi, da moramo premisliti o tem, če res potrebujemo nove elemente infrastrukture, kar seveda lahko zbudi veliko odpora. Ali je bolje, da razvijamo že obstoječo mrezo, da, mrežo, da obnavljamo, da povečamo zmogljivost, da omogočamo, da te mreže bolje delujejo. Vse to poteka seveda skupaj z vami, postopek je transparenten in seveda bomo razpravljali o prihodnih projektih. Skušamo se posvetovati z vsemi zainteresiranimi strani. Posvetujemo se tudi z poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki civilne družbe, zato da lahko predvidevamo vse takšne težave in da se izognemo temu, da bomo imeli finančni načrt, da bomo imeli projekt potem pa ga bomo morali prekiniti zaradi nepredvidenega odpora, ki bi lahko blokiral razvoj tega projekta. Sedaj pa kohezijska sredstva in povezava med projekti in kohezijskimi skladi. Mislim, da ste iz DG regija že dobili predstavitev 18 milijard evrov ki ga bomo uporabili za potrebe na področju transporta. Skupaj s komisarjem Hanom delava za to, da bi koordinirali naše politike in da bi dobili boljšo doslednost znotraj teh projektov. Seveda je to v rokah še vedno držav članic in te so zelo občutljive za vprašanja, kjer eh, bi lahko prišlo do tega, da bi nekdo na evropski ravni dektiral, kaj se bo zgodilo z sredstvi. Tunel v Brennerju. Zelo sem vesel, da bo tudi Pat Cox tukaj, ki je koordinator za projekt PP1 in da bo odgovarjal na vaše vprašanja. Upam, da bomo lahko finančna sredstva zvečali za mreže 2TNT. Sedaj imamo 8 milijard evrov, gre za zelo nizka sredstva. Ocenjujemo, da Za razvoj resnične mreže potrebujemo 500 milijard evrov, mogoče je to malce preveč, vendar pa teh sredstev nikoli ne bomo dobili iz proračuna. Zato moramo kombinirati vse vrste virov, če želimo razvijati infrastrukturo. Evropski proračun lahko da na voljo samo ključne elemente, za nas pa je zelo pomembno, da te ključne elemente tudi najdemo, da vidimo, kaj je treba financirati. Ne želimo namreč zamrzniti naših sredstev v velikih projektih, ki se bodo tako ali tako ustavili. Gre torej za financiranje. Že velikokrat smo tukaj razpravljali o tem, kako dobiti dodatna sredstva srečal sem se z največjimi zasebnimi investitorji, z investicijsko banko Macquarie, Goldman Sachs in tako dalje. Dobil sem zelo zanimive predloge. En teh predlogov je, da eh, moramo imeti dolgoročne projekte, da se ne smemo umešati v ta projekt in ne smemo sprožiti političnega nihanja v teh projektih. Predlagali pa so tudi, da je osnovna ideja ta, da je bolje obnavljati že obstoječe mreže, kajti če bi bilo drugače, bo samo nakup ozemlja za te nove mreže tako drag, da bodo stroški previsoki. Litvanska vlada se je odločila, da bo premislila o arhitekturi celotnega projekta in projekt bo sedaj cenejši. To je zelo pozitivna odločitev. Litanska vlada je, da je izjavila, da bodo sedaj nadaljevali z razvojem železnice. To seveda olajša gradnjo projekta Rail Baltica. Torej imamo tir 25. Gre za tovorne vlake, če želimo razvijeti potniški železniški transport potem je treba premisliti o drugačnih tirih, vendar pa je zelo pozitivno, da obstaja takšna prizadevanja eh, pristojnih vlad. Estonija je že začela z razvojem v Kanosu in sedaj se morata odločiti še Latvija in Estonija. mislim, da je bolje, da koordinatorji govorijo o konkretnih projektih. Pri projektu PP3 ni, ni prišlo do zmanjšanja sredstev. Težav, največja težava se je pojavila pri notranjih vodnih poteh. Najbolj pesimistična je povezava z Donavo. Sodelovati moramo s koordinatorji. In ti morajo potem sodelovati z vladami, da lahko rešijo tudi ta problem. Pred seboj imamo še veliko dela. Vse je seveda odvisno od držav članic. Z moje strani bom seveda poskusil olajšati to sodelovanje. Predvsej bomo zelo zapleteno delo, kajti nekateri projekti so odvisni od deset držav. Že ko gre za dve državi, zadeva ni lahka. Do sedaj stvari zelo dobro potekajo, veliko smo že dosegli pri tej mreži TNT in tudi ideja je dobra. Seveda lahko to kritizirate in izboljšate in razvijate boljše povezave med Zahodom in Vzhodom in vse ostalo, vendar pa gre za zelo pomemben projekt za razvoj notranjega trga in transportnega sektorja. Seveda si bom prizadeval za nadaljni razvoj tega projekta. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to, da ste odgovorili na vprašanja. Držali ste se tudi časa, upam, da bo tako tudi v nadaljnih razpravah. Najlepša hvala, upam, da se kmalo zopet vidimo. Tisti, ki želite oditi, prosim, da to storite čim tiše, zato da lahko nadaljujemo z delom. Prosim štiri koordinatorje, da pridejo sem za govorniško mizo.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 Okay, colleagues, I need to start. Začeti moramo z, zaradi naše delovnega načrta. Naslednja točka na dnevnem redu. Je. Zelo bi bil hvaležen, da če se želite pogovarjati, to storite zunaj. kaj ti edina razprava, ki je pomembna, je ta tukaj. Sedaj gremo na 13. točko na dnevnem redu, gre za izmenjavo mnen s preostalimi koordinatorji. Da razložim, kako je delo potekalo danes zjutraj prosim vsakega koordinatorja, da opravijo predstavitev v desetih minutah, potem bomo imeli čas za vprašanja strani poslancev. In potem boste lahko odgovorili na vprašanje. Torej, želimo doseči, da tudi poslanci dobijo dovolj časa za govor, tako kot koordinatorji. Začeli bomo s gospodom. Coxom, ki je koordinator za prioritetni projekt številka ena. Vidimo, da je veliko bivših poslancev dobilo delo kot koordinatorji. Izvolite, sedaj pa je beseda vaša. Deset minut. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko zadovoljstva mi je, da sem lahko zopet z vami. Zadnjič sem bil tukaj na predst javni predstavitvi pred nekaj meseci. Takrat sem bil zelo zaposlen, delal sem namreč na tem projektu. Podrobnosti pa lahko vidite v letnem poročilu. Če lahko pa vzamem, bi rad tukaj izpostavil tri točke, ki bodo predmet moje največje pozornosti in to je, da spožimo sredstva za fa tretjo fazo, torej da odpremo tunel Brenner, potem kot drugo, da spodbujamo idejo za potrebo usporednih dostopnih poti severa in juga do tega tunela in pa seveda, da vidimo in razvijemo razpravo okrog političnih ukrepov, zato da zagotovimo razvoj te infrastrukture. To še posebej velja za Avstrijo. Kar zadeva mojo vlogo, mislim, da sem to že predstavil na javni predstavitvi, torej da se posvetujem, da sodelujem in da komuniciram. Sam sem osredotočil na komunikacijo. Te zelo veliki infrastrukturni projekti, in to smo danes že omenili v razpravi s komisarjem, zahtevajo veliko načrtovanja in veliko načrtovanja poteka preko ocene vpliva na okolje v fazah gradnje pri oblikovanju in načrtovanju. Veliko načrtovanja poteka preko komuniciranja, eh, komuniciranja o tem, zakaj gre pri takšnem dolgoročnem načrtovanju. Zdi se mi, da v tem sistemu obstaja tudi nekaj vrzeli. Gre za paradnega konja, ko gre za ta projekt. Ta projekt je dobil 20 odstotkov vseh razpožljivih sredstev za projekte TNT v finančni perspektivi. Velik del dela je opravil moj predhodnik Karfo Mirt. Vlada, vlade so se odločile marca v Rimu, da bodo dosegle rezultate te izjave upam, da se bodo prelevile iz besed dejanjem. Čez dva tedna bom prvič lahko prisoten na medvladnem srečanju med Italijo in Avstrijo. Na to se bom vrnil čez nekaj trenutkov. 30. novembra pa se bom sestal s predsedniki delovnih skupin, ki predsedujejo delovnim skupinam v akcijskem načrtu Brenner. Zato, da razumem, kaj se je do sedaj zgodilo, da vidimo, kaj se še ni doseglo in da si zastavimo cilje, kaj še treba storiti. In upam, da vam bo lahko o tem poročal v prihodnosti. Letno poročilo je zelo podrobno glede tega, kaj smo do sedaj dosegli znotraj prioritetnega projekta Šelka 1 veliko smo že dosegli v Nemčiji, v Avstriji, v Italiji. Kot vsi ti projekti, pa pogrešajo tisto, kar bi povezovalo nacionalne trge z evropskim notranjim enotnim trgom. Videli smo že evolucijo v tem, teh projektih. Gre za vzorec, ki je sestavljen iz več koščkov. Načrtovali smo prvo vrtanje za ta tunel letošnje leto, vendar pa do tega ni prišlo. Dobil sem vtis preko vaših vprašanj in pripomb, da obstaja logika kaj je bilo prej, kura ali jajce. Torej, da imamo eno ekipo na eni strani meje, drugo ekipo na drugi strani in čakajo, da bi drugi storili najprej nekaj in čakajo, da bo to storjeno najprej, da potem lahko oni. Torej, gre za začaran krok. Zato pričakujemo v naslednjih mesecih, da bomo na mesto kuren jajca dobili bacon in jajca. Torej, da bomo dobili prizadevanje kure z prispevkom svinje. Moj namen na medvladni konferenci je, da dobimo obljube, da bomo začeli leta 2011 z vrtanjem iz obeh strani, iz Avstrije in Italije. Pričakujem, da je to tudi izvedljivo. Kaj se je zgodilo v Italiji in v Avstriji? Tudi prej smo že slišali nekaj v zvezi s tem. Pozornost se je prenesla na gradnjo po delih, torej da delo porazdelimo na dele, ki bi bili izvedljivi in manjši in lažje prebavljivi. In če bi zaustavili projekt zaradi tega, ker ne bi mogli tega porazdeliti po delih, tvegate, da ga ne bomo niti sprožili. Torej, treba je zagotoviti delo na obeh stranih in v Avstriji z konkretnimi finančnimi sredstvi. Gospod predsednik, mislim, da se pomikamo proti nečemu definitivnemu, konkretnemu. Mislim, da se sedaj premikamo iz logike kure in jajca do bacon in jajca. Torej, da bo prišlo do premika naslednje leto. Videli smo velik napredek. Nekateri se že dlje ukvarjate s tem kot jaz. Srečal sem se z ministrom Mateorjem in z ministrico na Dunaju. Srečal sem se tudi z ministrom v Berlinu in videli smo, da imamo ve, velik, velika prizadevanja kljub finančnim problemom za to, da izpeljemo ta projekt. Evropski parlament in Evropska unija se seveda sprašujeta, kaj bo prispevala Evropska unija v naslednji finančni perspektivi. Vendar pa mislim, da to lahko rečemo za vsakega od teh projektov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Cox. Naslednji je kolega Balaš. On vodi prednostni projekt številka 17, ki je seveda zelo blizu tudi članom Evropskega parlamenta. Ta projekt vključuje namreč tudi Strasburg. Gospod Balaš, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Moj projekt je projekt številka 17. Gre za ključno os v Evropi, vzhod-zahod, Bratislava-Pariz. Gre za mednarodno linijo ki prečka tudi nekatere druge prednostne linije in sicer na pomembnih prelomnicah. Najbolj pomembno stičišče je verjetno z EPP1 pri Minhnu. Minhen je zgleda vozlišče evropskih železnic oziroma vsaj eno izmed njih. Štiri države članice sodelujejo pri tem projektu, pri treh je prestolnica neposredno povezana s to linijo v dveh državah pa je to glavna os za samo prestolnico. V Avstriji to velja in na Slovaškem. Dunaj in Bratislava menita, da je ta proga zelo pomembna. Potem Pariz in pomen te proge za Pariz. Lahko vam povem, da se pomen te proge za Pariz povečuje, zato ker je teže ve za vzhod tisti, ki izhaja iz te proge in se podaja potem na nove trge. Za Nemčijo situacija je nekoliko drugačna, kajti Berlin se nahaja na drugem koncu, ta proga pa se nahaja na skrajnem jugu države. Sicer je ta regija gospodarsko zelo pomembna za samo državo in tudi za preostalo Evropo, zato je treba vedno znova preučiti tudi posamezne stike, ki jih ima ta regija. Evropski parlament je pozdravil napredek, ki smo ga dosegli pri tej progi. Več kot 40 odstotkov te proge je že zaključenih, 20 odstotkov proge bo kmalo zaključenih in uspelo nam bo poštevati tudi roke parlamenta. Naj naštejem par dobrih rezultatov. Imamo neposredno povezavo z vlakom med Nemčijo in Francijo, med Študgartom preko Karlsruhe do Pariza od odprtja te proge pred tremi leti je skoraj da tri milijone potnikov porabilo ta vlak. S tem se je potovalni čas med Študgartom in Parizom skrajšal na 3 ure 45 minut. To je že pod magično mejo 4 ur, ko se ljudje ponavadi odločajo o tem, ali naj gredo raje z vlakom ali z letalom ta povezava je skoraj da nadomestila vse lete med Študgartom in Parizom. Še ena dobra novica. Drugi odsek vzhodnega teževeja med Budrakur in Vanderheimom bo financiran, zato ker smo se že dogovorili in dogovor tudi podpisali proga pa naj bi bila odprta v začetku leta 2016. Še ena dobra novica. Osrednja železniška postaja na Dunaju je tudi predvidena. Dela so se začela v začetku letošnjega leta. Z novo postajo bomo lahko skrajšali potovalni čas za 40 minut. To je največji prihranek na času na tej celotni progi. No, dvojni most preko reke in v odseku München-Freilassing bo k malu zgrajen in sicer že prihodnje leto. Decembra letos bomo odprli nov most v Kelu. To je bila ta manjkajoča povezava med Francijo in Nemčijo. Potem bomo odprli še en most, kjer bo omogočeno kamionom, da vozijo hitreje, tudi avtomobili bodo lahko vozili 160 km na uro. Še eno ceg bomo odprli do konca leta, tudi proga Veršvijena oziroma Dunaj bo zaključena do leta 2015. V St. Pöltenu tudi gradimo novo postajo. And the, the section Sankt Pölten. Pred nekaj meseci smo odprli novo postajo v St. Pöltnu. Proga St. Pölten Dunaj bo odprla, odprta nekje do leta 2012. Potovalni čas se bo skrajšal s tem za 15 minut. Proga med Dunajem in Bratislavo pa bo tudi odprta prihodnje leto. Nekaj zamud sicer imamo, kjer Aperal, Freilassing in naprej do meje celotni stroški pri PP17 so približno 27 milijard evrov. Do konca lanskega leta, torej do konca leta 2009, je bila porabljena že približno polovica tega zneska. Tudi to je dober rezultat. Mislim, da smo bili zelo uspešni tudi zaradi sofinanciranja z evropske strani. Dve mejni progi, dva mosta sem že omenil, Nemčija, Francija in pa odpravili smo oska grla na notranjih plovnih poteh. V tretji prilogi najdete podroben seznam naših prispevkov. Financirali smo tudi študije in sicer v višini 50 odstotkov. Nekje med 44 in 50 odstotki smo sofinancirali študije. Poleg tega smo sofinancirali dela in sicer v obsegu od 3 do 25 odstotkov, kar je po mojem mnenju znaten prispevek celotnemu opravljenemu delu. kakšen je rok, finančna perspektiva se izteče do leta 2014, moramo opraviti določene stvari, kar pa bo ostalo za pol letu 2014 naj bi financirali 21 odstotno. 6 odstotkov dela naj bi tudi financirali po letu 2014, torej nekoliko nižji delež Sam si želim, da bi države članice ponovno dosegle enotnost in izrazile pripravljenost za sodelovanje. Razloga za to sta dva. Gospodarski pogoji se stalno spreminjajo in večinoma gredo stvari na slabše. Nekatere projekte bo treba ponovno oceniti v določenih državah članicah in upoštevati nove pogoje. Dejstvo pa je tudi, da se menjajo vlade, kar je logična posledica demokratičnega življenja. Sam sem se ukvarjal s tem projektom pet let z umestnim predahom. Ministri so se zamenjali v tem obdobju in sicer v vsaki državi s katero sem imel opravka, tako da smo vedno morali delo začeti znova, vsakeč, ko je nastopila nova vlada. To je sicer nekaj normalnega, ampak vseeno. Med koordinatorji se nahajam v posebnem položaju, zato ker sem v tem petletnem obdobju bil tudi član naše vlade. Sicer ne morem kritizirati mojega predhodnika, niti ga ne morem hvaliti, kajti to bi bilo brezokusno, če bi hvalil sam sebe. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Brinkhorst. Zadolžen je za PP6. Gospod Brinkhorst, beseda je vaša. Upam, da to ni mreža Old Boysov, kajti to ni bil namen te strukture, da bi samo starejši člani tu sodelovali. Kolegi so že jasno izpostavili določene zadeve, tudi PP6 se nahaja v kritični fazi, verjetno mi ni treba posebej razlagati, da je to ključna proga od vzhoda na zahod in obratno južno od Alp. Z političnega vidika je zelo pomembna, kajti kar nekaj dvomov je bilo večkrat izraženih v zvezi s tem, da parlament okleva, vendar smo v Saragosi junija ponovno potrdili svojo zavezanost. Francija, Italija, Slovenija in Mačarska so ponovno potrdili svojo zavezanost. Tudi komisar je podpisal skupaj z njimi še eno pogodbo, da se stvari premaknejo naprej, zato ker je to ključni element ne samo za te države, temveč tudi za Špance, za Portugalce na zahodni strani in za Ukrajince na vzhodni strani tako da je to res ključna strateška povezava. Z političnega vidika lahko zagotovim, da so vsi predani temu projektu, vendar kot so rekli že ostali kolegi, kot nekdani minister za kmetijstvo tudi sam rad opravljam primerjave. Gospod Koks je primerjal kokoš in jajce. Ne vem, ali bi prašič res z veseljem prispeval svojo svinino, ampak kakorkoli že. Vse je med seboj povezano. Če ne bi stvari bile med seboj povezane, bi vsak vesel sam zase. To je pač logična posledica vsega skupaj. Napredek ni bil enakomeren. Osredotočali smo se na dva ključna elementa. Vse je namreč odvisno od teh dveh prog. Proga Lyon-Torino, to je ključna proga preko Alp, tudi preko tunela Gotthard mislim, da bo to 55 km in pol dolga proga. Zagotovo se pri tako obsežnem projektu pojavijo težave. Potem je tu še slovenska del, slovenski del skupaj z Italijo. Uneven, of... Koper divača in trst. Potem še francoska stran, tu stvari dobro potekajo, trije tuneli se gradijo. Vse naj bi bilo dokončano do konca letošnjega leta. Potem je pa tu še zgodovinska proga. Veliko kritike je bila deležna tudi strani parlamenta, kajti ta zgodovinska proga ne prinaša ničesar novega. Trend se je očitno obrnil in sicer zato, ker je nekdo potoval po tej progi, tudi sam, ko sem pred trem leti in pol začel, sem tam potoval gre za zelo počasno progo s celim kupom komplikacij, vendar so se stvari spremenile, izboljšale, tunel so razširili. Na italijanski strani so stvari nekoliko drugačne. Večkrat sem se pogovarjal s kolegi v Italiji, ampak jasno je, da se je tudi italijanska vlada zauzela za ta projekt, kar je seveda ključnega pomena. Vsi smo se torej zedinili, tudi italijanska stran, do konca leta bomo, upam, dosegli dogovor o tunelu Sveta Magdalena, ki poteka večinoma po italijanski strani. Pogodba iz Turina iz leta 2001 mora biti revidirana konec letošnjega leta. Iz pripravljalne faze bomo morali preiti v fazo izvajanja. Tudi vprašanje financiranja je zelo zapleteno. Italijanska in francoska vlada se trenutno pogovarjata o financiranju. Predvsem se pogovarjajo o tem, v kolikšni meri bo treba stvari nekoliko dlje financirati na italijanski strani, koliko bo to prizadelo tudi nacionalne proračune. Skratka, gre za problematično zadevo. Konec letošnjega leta bo torej prišlo do tega ključnega trenutka. Nekatere stvari smo premaknili iz leta 2013 na 2014. Italijo in Francijo smo seveda o tem obvestili. V začetku leta, ki prihaja, se bo treba še enkrat dogovoriti o financiranju novo vladno strukturo bo treba vzpostaviti za spodbujanje, tudi novega promotorja bomo imenovali. Vendar smo se dogovorili, da bo komisija popolnoma lahko aktivno sodelovala tudi v tej upravljalni strukturi. Polnovreden član bomo in tudi države članice se seveda strinjajo s tem, da se ta tunel postavi do konca potem drugi čezmejni odseki, nedavno smo bili v Sloveniji. Italija in Slovenija sta podpisali sporazum o odseku Trst Divača. Najprej bomo imeli skupni izvršni odbor, ki bo imel sedež v Trstu. Ekonomsko interesno skupino na evropski ravni bomo ustanovili do, leta, do konca leta 2011. To bo predhodnik predsednica izvršnega odbora. Komisija bo tudi polnopravni partner. Del tega odseka, čezmenega odseka bomo financirali strukturnih skladov, enako velja za odsek Koper Divača, torej od pristanišča Koper preko Divače do Ljubljane. Tudi napredek na tej progi je dober. Slovenija meni, da bi lahko ta odsek zaključili do leta 2017. Še en problem moram izpostaviti, kolega Olivera ga je že tudi omenil, neposredna povezava med Tržaško in Koprsko luko. Ti dve pristanišči, ki se nahajate na severnem delu Jadrana, bi morali bolje sodelovati, na dvostranski ravni očitno teže doseči sporazum, ampak na koncu se moramo vsi zavedati, da je sodelovanje med tema dvema pristaniščama pomembno za celotno Jadransko morje. Zelo na kratko, gospod predsednik, še o dveh nacionalnih ocekih na italijanski strani. Se mi zdi, da smo dosegli dober napredek. Pred dvema tednoma sem bil v Trstu, kot sem že povedal. Predsednik Veneta in Furlanije Julijske krajine sta se z mano pogovarjala, od leta 2005 je prišlo do določenih zamud, ki jih bodo, upam, da kmalo nadoknadili, kar je zagotovo velik korak naprej. Če pozamem, gospod predsednik, prišel je trenutek resnice. Ob koncu leta je treba obnoviti pogodbo iz Torina. Še enkrat se moramo vsi zavezati k istim ciljem. Na slovenski strani se pri odseku Trst, Koper stvari dobro razvijajo, pri, pri odseku Koper divača se nekoliko zapleta, ampak Slovenija dosega dober napredek. Vprašanje pa je, kako bomo vse skupaj celostno povezali strukturo preko meja. Novembra bomo obiskali tudi Mačarsko, kjer imajo novo vlado in upam, da bo ta vlada tudi zavezana tem skupnim ciljem. Hvala. Hvala lepa, gospod. Brinkhorst, sedaj pa še gospod Vink, ki je zadolžen za ERTMS. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta. Če nadaljujem s primerjavo, ki jo je podal Pat Cox, ki je govoril o kokoši in jajcu, pri nas je težava v tem, da jajce ne moremo spraviti na evropsko raven. O tem se veliko govori vendar bi vseeno rad izpostavil nekaj pozitivnih zadev. 3300 km prog deluje v desetih državah članicah Evropske unije, ko gre za ERTMS. Velik napredek smo dosegli, ko gre za skladnost opreme ERTMS v Španiji, Italiji, Švici in na nizozemskem opremo namreč dobavljajo različni dobavitelji in proizvajalci. Če ste si prebrali umestno poročilo, potem ste zagotovo videli, da je projekt ERTMS našel svoje mesto tudi v politikah TNT. Mislim, da bo to svoje mesto še okrepil v prihodnje. ERTMS postaja standard za signalizacijo tudi izven Evrope. Več kot 30 tisoč kilometrov prok v Saudski Arabiji, na Kitajskem, v Tajvanu je opremljenih s tem sistemom signalnih naprav. Tako da to je res velik uspeh Evrope in ga moramo tudi podpirati. Dosegli smo namreč ogromen napredek tudi z tehnološkega vidika. Vendar če želimo doseči napredek, moramo še nekaj stvari predhodno razrešiti. Najprej harmonizacija in vzpostavitev ERTMS-a. Imamo tudi nekatere specifične težave, predvsem v Nemčiji. Nemčija je zelo pomembna, zato ker se zemljopisno gledano nahaja na sredini Evrope, kar je pomembno za železniški promet. Potem pa je treba še zmanjšati stroške na krovu. Poenostavitev harmonizacija, ko gre za izvedbene ukrepe IRTMS-a. E Od julija 2008, ko smo podpisali skupno pogodbo v Rimu, smo se veliko pogovarjali, veliko smo tudi sodelovali z ERO, in z glavnimi deležniki. Nedavno smo se pogovarjali o tem, da bi pospešili ritem vzpostavljanja ERTMS-a. Vse skupine, ki se ukvarjajo s tem, so podale skupna priporočila. Tisto, kar bom sedaj povedal, je pravzaprav sklep, povzetek teh priporočil. Najprej harmonizacija. Naj podarim, operativno plat. Ko smo se začeli pogovarjati o ERTMS-u, smo rekli, da je treba poskrbeti za tri stvari, če želimo, da bo to pomembno za železniški sistem. Optimizirati je treba železniški sistem, uvesti ERTMS in harmonizirati operativna pravila. Zaradi določenih omejitev, predvsem proračunskih omejitev tako na ravni držav članic kot na ravni komisije, smo morali stvari obrniti na glavo sicer lahko obravnavamo harmonizacijo operativnih pravil, kajti tu gre za vprašanje pripravljenosti držav članic in komisije. To pa spet ne stane toliko, samo voljo je treba pokazati, da nadaljujemo z harmonizacijo operativnih pravil. Kaj imamo v mislih? Par stvari je res zelo enostavnih. Naprimer, dolžina vlakov. V Evropski uniji je povprečna dolžina vlakov 440 metrov. Vlaki bi se lahko podaljšali na 750 metrov, brez kakršnih koli dodatnih naložb. S tem bi se precej izboljšal tovorni promet, zato ne vem, zakaj tega ne storimo. Potem sama teža ali pa operativna hitrost ali pa dodelitev tirov veliko stvari lahko storimo, ki ne stanejo veliko in ki znatno prispevajo k učinkovitosti in k smotrnosti železniškega prometa. Še nekaj bi rad podaril. Harmonizacija postopkov izdajanja dovoljen. Imamo nacionalni postopek za izdajanje dovoljen. To povzroča precejšne zastoje in tudi oska grla v samih postopkih. Imamo določene varnostne zahteve, ki se tudi razlikujejo med posameznimi državami, članicami. Potem so specifične zahteve pri razpisih. Potem pa je tu še vprašanje usklajenosti opreme ERTMS. Postopek avtorizacije je možno uskladiti brez kakršnih koli večjih stroškov, ta harmonizacija pa bi bistveno prispevala k večji učinkovitosti transportnega sistema. Poleg harmonizacije je pomembno tudi vprašanje standardizacije. Včasih se še vedno pogovarjamo o specifikacijah. Če bi specifikacije lahko standardizirali, bi s tem bistveno prispevali k uspešnosti. Seveda lahko vse skupaj utemeljimo na odločitvi komisije. Komisija je že predstavila standard 230D. Ne vem, zakaj ne bi vsaj pri objavi javnih razpisov uporabili ta standard in potem lažje nameščali ERTMS. Potem naslednji standard, ki ga predvidevamo za leto 2012, 3 nič nič, standard 3 nič nič, bi lahko vnesli v razpisno dokumentacijo. 2-3-0-D velja danes, 3-0-0 bo veljalo kasneje in mislim, da ne bi smeli imeti kakšnih večjih težav z uvajanjem standardov v tem oziru. Izboljšati je treba tudi dialog med posameznimi deležniki, naprimer železniškimi podjetji, upravljalci z infrastrukturo, proizvajalci RTMS-a, nacionalnimi varnostnimi organi, ki igrajo zelo pomembno vlogo in seveda med Evropsko železniško agencijo. Če lahko izboljšamo dialog med njimi, bi bistveno prispevali k uspešnosti. Potem pa še standardizacija proizvodov. Tudi to je eno od ključnih vprašanj, na katerem zelo skrbno delamo, pri tem sodelujemo tudi s proizvajalci. Mislim, da bi tudi to moralo prispevati k boljšemu nameščanju e RTMS-a. Naj povdarim še potrebo potem, da se harmonizira in standardizira postopek za izvajanje testov. V državah članicah obstajajo različni postopki testiranja, zato se mi zdi, da moramo uvesti skupen postopek testiranja. Sam sem koordinator in znotraj svojega mandata sem to opredelil kot glavno nalogo. Če bomo imeli skupno metodo testiranja, na laboratorijski ravni, ki bi jo priznali na evropski ravni, bi s tem, po mojem, tudi precej prispevali k večji uspešnosti. Poskrbiti je treba tudi za interoperabilnost. Vendar je to možno samo, če se preko dolgih koridorjev posamezni deležniki v koridorje dogovorijo o tem, kako bodo vlagali in kam bodo vlagali. Zato pa potrebujejo ustrezen načrt. Za tovorni koridor smo opredelili naprimer organizacije. Na najvišji ravni je to Ministrstvo za transport držav, iz držav, ki sodelujejo v posameznem koridorju. Potem imamo visoke predstavnike z, ima, z ministrstv, ki imajo neko izvršno funkcijo, ki tudi izvajajo programe v koridorju. Potem je pa tretja raven, upravljalska raven, ki se ukvarja predvsem z infrastrukturo. Taravan je zadolžena za pripravo načrta in za izvedbo načrta. Ta struktura sedaj deluje zadnja tri leta pri koridorju A, Rotterdam, Genova in pri koridorju C. Sedaj to strukturo vajamo tudi v večje tovorne koridorje in moram reči, da smo uspešni prav zaradi novega načina organizacije dela. S tem pa moramo prihodnje še nadaljevati. Potem je treba poskrbeti za usklajenost med ERTMS-om in Legacyjem. Ne moremo v Evropski uniji kar tako izključiti sistema ERTMS-a. Nekje obstaja sistem Legacy, zato je treba poskrbeti za ustrezno usklajevanje. Naj se nakratko dotaknem še Nemčije. Nemčija igra po mojem mnenju izjemno pomembno vlogo in je tudi zelo pomembna, če želimo poskrbeti za interoperabilnost RTMS-a. Obstajajo štirje prometni koridorji za tovor, ki prečkajo Nemčijo. Nemška vlada je že sprejela odločitev, da bo seveda poskrbela za ustrezno opremo teh štirih koridorjev. Sami ste dobro seznanjeni s tistimi dejavniki, ki jih je treba danes upoštevati in ki so tudi povzročili, da Nemčija sedaj nekoliko okleva, da je stopila na zavoro. Pogovarjali smo se z nemško vlado, z ministrom za transport. Dogovorili smo se, da bo koridor A ključna prednostna naloga, zato ker je to glavni koridor za tovor. Tu smo tudi najbolj uspešni pri izvajanju IRTMS-a e smo dosegli največji napredek. Potem pa je treba upoštevati še posamezne omejitve, ki se pojavljajo na nemški ravni. Iz pogovorov z nemške vlade lahko razberemo tri razloge, zakaj je prišlo do zastoja. Najprej je to vprašanje stroškov. Da si bomo na jasnem, Nemčija ima svoje predstave o stroških v zvezi z ERTMS-om. Oni menijo, da bo treba porabiti 4,5 milijarde evrov za postavitev ERTMS-a v Nemčiji. Ta številka drži, če upoštevamo vse koridorje. Če pa govorimo izključno o koridorju A, so zneski bistveno nižji. In sicer za obdobje ki smo ga opredelili, petletno obdobje bi bili stroški za koridor A 400 milijonov evrov. Za državo kot je Nemčija bi to moralo biti izvedljivo. To bi bilo dobro tudi za samo verodostojnost programa o interoperabilnosti in za sam koridor A. Torej, pogovarjali smo se o stroških. Stroški so precej nižji v primerjavi s eh, tistimi, ki si jih nekateri v javnosti radi slikajo. Potem je tu še razprava o tehničnih rešitvah. Obstaja razprava o različnih verzijah standardov, vendar je to zelo tehnično vprašanje, tako da bi raje spustil to, razen če vas res specifično zanima. Potem je tu še vprašanje dostopnosti in razpoložljivosti. Nekaterih tehnoloških rešitev ne moremo financirati zaradi proračunskih omejitev, ki so jih zahtevali finančni ministri. Če upoštevate tisto, kar sem prej povedal o stroških, potem veste, da zagotovo obstaja kakšen način, kako se premakniti naprej. Koridor A je naša glavna prednostna naloga. Dolgoročno gledano pa bi se lahko lotili tudi drugih tovornih koridorjev. Potem je pa še tretja zadeva, zmanjšanje opreme na vlakih. Ponavadi tu ne gre za upremo ERTMS, ponavadi stroške povzročijo posamezni postopki, inženirska pravila, ki jih je treba izpolniti za to, da zadovoljimo zahtevam varnostnih organov. Tudi tu lahko podamo svoje predloge, tudi tu lahko znižamo stroške, če si tega seveda resnično želimo. Vendar je treba delovati usklajeno. Potem pa je tu še eno vprašanje. Kakšne spodbude potrebujemo za to, da bi prišlo do tega prenosa, da bi se spremenil način razmišljanja v železniških podjetjih? Pet odstotno znižanje bi lahko ponudili pri dostopu za lokalno raven ko gre za namestitev IRTMS-a. E S tem naj bi privrčevali 200 tisoč evrov. Mislim, da bomo v roku petih, šestih let lahko uskladili tudi opremo, ki mora biti nameščena na vlakih. Sam sem optimističen, tehnično rešitev tudi imamo na dlani, za njo imamo tudi pravno podlago, imamo pa tehnološki problem, gospodarski problem, ki se ga treba lotiti je pa ta metoda zelo dobra, ima velik potencial za to, da se končno spostavi interoperabilnost. Prihaja do zamud, o tem govorimo tudi o mestnem pregledu, vendar te zamude zaenkrat še nadziramo in obvladujemo. Edino, kar lahko storimo, je, da nadaljujemo, kot je rekel Pat Cox, dajmo to jajce spraviti na raven Evropske unije, tudi pri e RTMS. Hvala. Thank you. Hvala, gospod Vink. Hvala tudi vsem ostalim koordinatorjem, gospodu Koksu, Balašu in Vinkovstu. Prebral bom govornike. Če vas eh, ne bom omenil, prosim, da mi nakažete v imenu spomin politični skupini. Potem pa. Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike and Mr. Bach. Mr. Cock, I've seen anybody else. We're not... Še kdo? Sem koga spustil? Če ne, bomo upoštevali ta seznam zelo dobro. Gospod Kancijan, minu. ELS-a. Hvala, gospod predsednik. Resnično sem vesel, ker sem prisluhnil vsem štirim koordinatorjem. Vsi so izpostavili zelo pomembne teme tudi za našo politično skupino. Gospod Cox, resnica je sestavljena iz vsega tistega, kar ste danes povedali. Imamo koridorja številka 6 in 17. Ta dva koridorja sta povezana z vertikalnim PP1, nahajata se na eni in drugi strani Alp. Potem je tu še Genova Rotterdam na zahodu, potem na vzhodu PP6 do Danzigen. Mislim, da če bomo poštevali vse te koridorje, potem bomo videli, kako stvari stojijo v Evropski uniji, ko govorimo o TNT. Zagotoviti bi morali skupno upravljanje tudi s pomočjo sistema ERTMS. Vendar je treba predhodno poskrbeti za interoperabilnost sistemov, če želimo zagotoviti konkurenčnost. Vendar se mi zdi, da je to izvrsten okvir. Mislim tudi, da ne bi smeli stopati nazaj, temveč se ozreti v prihodnost. To je tisto, kar bi nas moralo spodbuditi. Zadovoljni bi morali biti tudi z delom, ki je že bilo opravljeno. Sam sem se pogovarjal s Coxom, s Brinkhorstom in to večkrat. Vem, da sta se oba zauzela za to, da bi se delo vendarle premaknilo. Prebral sem vajina poročila, vidim, da prihaja do zamud, ampak istočasno vidim tudi, da sta oba optimista. Na to ne smemo pozabiti. Že prej sem povedal, da sicer lahko na določenih točkah pride do zastoja, ampak če pride do zastoja v eni regiji, to ne škodi samo tej regiji, ampak celotni liniji, celotni progi in Evropi. To je moje mnenje in tudi mnenje politične skupine ELS, v imenu katere govorim. Prebral sem med vrsticami tudi to, poročilo komisarja in sicer, da do zamude prihaja zaradi zmanjšanih finančnih sredstev. Da to še dodatno zapleta že obstoječe težave. Prihaja do zastojev zaradi lokalnih političnih problemov, zaradi upravnih problemov, to drži, vendar je največja težava v tem, da v kriznem obdobju nimamo dovolj finančnih sredstev. In to je ključni razlog, zakaj prihaja do zamud. Nima smisla s prstom kazati na krivce, treba je pomagati pri reševanju problemov. Gospod predsednik, že prej sem povedal, da bi morda morali preučiti pristojnosti vseh teh koordinatorjev, ali lahko storijo še korak dlje, ali lahko pomagajo pri razreševanju lokalnih problemov, če se je naprimer zapletlo na lokalni ravni, ali bi lahko tudi na lokalni ravni zagotovili večjo spodbudo. Ne vem sicer, kako bi to storili, ampak vsaj možnost bi lahko preučili. V teh kritičnih trenutkih bi to morda lahko bilo veliko pomoč. To se mi zdi prava pot za naprej, to je način, kako moramo postopati v prihodnje. Iskreno upam, da bo komisar, ki nam je že prej opisal težave povezane s financiranjem, našel kakšno možnost, kako posredovati, kako ponuditi večje spodbude, ne samo preko proračuna, ampak tudi na kakšen drug način. Res je dobro, da se pripravi kakšna študija, vendar 8 milijard v primerjavi s 500 milijoni, mislim, da bi morali res še enkrat razmisliti, kako bi bilo najbolje ukrepati v prihodnosti. Hvala. Thank you. Gospa Jala Sender, SD. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi zastavila vprašanje vsakemu od koordinatorjev, ki se jim zahvaljujem za ta optimistični pogled kamor so vključili tudi prašiče in kokoši in jajca in tako dalje. Gospod Koks. In to vprašanje je seveda namenjeno tudi ostalim trem. Mislite, da vsi ti projekti izpolnjujejo kriterije za umestni pregled? če vam to omogoča tudi komunikacijo z pristojnimi. Kaj ti zgleda, da južni del tunela je odsek, ki bo se soočal z, z problemi. Tudi v prehodu pri Karzruje se govori o težavah in o tem, da to ne bo izpeljano do konca tega leta. Seveda se strinjamo s tem, da bomo Španci in Portugalci veliko pridobili s temi čezmenimi prihodi, ki jih pričakujemo s projekti 3 in 16. Zanima me, če ti novi pogoji pomagajo pri speljavi teh projektov na podlagi umestnega pregleda. Zato, da lahko načrtujete prehod Lyon-Turin. Španija ima projekt ERTMS za enega od najpomembnejših projektov. Zanima me, če lahko še kaj več poveste o tem v zvezi z železniškimi svežnji in če bi z ERTMS-jem lahko zmanjšali stroške pri, pri železnicah. Hvala lepa. Gospa Majsner, splična skupina Alde. Hvala, gospod predsednik. Prisrčna hvala vsem štirim koordinatorjem. Meni se zdi, da je današnja preditev izjemnega pomena, ker bomo izvedeli veliko pomembnih podrobnosti za tistih projekte, ki jih še moramo nadzorovati in tako bomo bolje oblikovali svoje delo. Začela bom pri gospodu Brinkhorstu, ker pravzaprav on je edini, ki ni govoril toliko o Nemčiji. Zakaj vam zastavljam vprašanje? Zato, ker eh, ne poznam samo problematiko in eh, rekli ste nekako takole. Leta 2015 je leto, eh, do katerega imajo države članice dovolj časa, da pokažejo, da delajo osredotočeno, da delajo tudi na področju evropskih projektov. Ali mislite, da so ti projekti ogroženi, če je temu tako, kako bi lahko pomagali? ker ne na zadnje moramo privrčevati nekaj denarja pri teh projektih, eh, ki jih ne bomo mogli nadaljevati. To je seveda nujno, vprašati pa se tudi moramo, kako lahko evropsko omrežje nadgradimo in dopolnimo. Potem gospod Pet Cox, zelo kratko vprašanje, O Nemčiji ste govorili, kaj pravzaprav tam ne deluje, na kakšen način, kako lahko mi pomagamo, kako lahko podpremo ta projekt. Sveda želimo si železniško omrežje, ne na zadnje, ne gre samo za lokalno problematiko, ampak evropsko problematiko. Gospod Balaš, konkretno vprašanje, nekoliko sporno vprašanje. Govorili ste o Parizu v Bratislavi, o tem koridorju, to je kar nekaj uh, velike težave so zaradi Študgarta 21. To seveda ni neposredno o vaši pristojnosti, ampak vseeno uh, to je pravzaprav povezano z vašim projektom. Kar nekaj demonstracij je na tem področju. Kako bomo pravzaprav eh, spodbudili to omrežje? Želimo si zelo hitre železniške povezave, želimo pravzaprav imeti hitre vlake, želimo pravzaprav zmanjšati emisije CO2, če ne bi uvedli ta sistem. Kaj se vam zdi? Ali je ta proces ogrožen zaradi demonstracij? in nasprotovanj. In ob koncu, gospod Balaš, tudi vi ste govorili o srednjem eh, pomenu Nemčije, tudi v sistemu RMTS-a, ker imamo zelo centralni položaj. Rekli ste, da bi tukaj lahko pomembno napredovali pri vseh projektih. Govorili ste o nemški vladi, rekli ste, da imamo nekako napačne predstave glede stroškov ali imate bolj konkretne podatke mislim, da bi bilo dobro, če bi te podatke nadgradili, da bi posredovali to nemškim organom, tako da bi lahko napredovali na tem področju. Hvala. To morda ne bo nemška razprava, ampak zdi se, da bo temu tako, ker je gospod Kramer naslednji. Ja, čeprav eh, sem Nemec, hvala, ker ste mi dali besedo. Rad bi izkoristil to priložnost in se prisrčno zahvalil vsem štirim koordinatorjem. Gospod Koks zelo optimistično ste predstavili zadeve, ampak tudi kar zadeva Nuremberg, tukaj je veliko težav. Do leta 2010 ali 2011 bomo končali, naj bi končali, ampak če bo šlo vse po sreči, 2017 ali 2012. Potem bazni tunel Brenner, pravzaprav imamo dva tunela. En je v Švici, potem je to Gečberg, ki se je zaključil, tukaj pa pravzaprav se še vedno sredotočamo na bazni tunel Brenner, čeprav niti ne vemo v tej fazi, kaj bo v Nemčiji, kako bomo zagotovili ta dostop, zakaj ne bi izkoristili že obstoječe infrastrukture, zakaj se sprašujem, zakaj vedno pravimo, nimamo dovolj denarja, ampak ne bomo črtali nobenih projektov, ne bomo postavili nobenih vprašajih, ampak želimo si 57 km tunela. In mislim, da moramo ta pristop bistveno spremeniti. Potem, kar zadeva Nemčijo, Nirenberg in Messina, to je ta most, ampak ali je to del projekta, o tem niste govorili, ali mi lahko tukaj pomagate, ali imate konkretne podatke s tem v zvezi. Potem gospod Balaš. Pravzaprav niste govorili o Študgard 21, ampak eh, vsi govorijo, celoten svet govori o tem projektu kaj je pravzaprav Študgard 21, kako pravzaprav eh, vi ocenjujete ta projekt. Pravzaprav ljudstvo je razočarano, stroški so šli v nebo. Ne samo Baden-Württemberg, ampak vsi govorijo o tem, da pravzaprav v Študgardu dobimo veliko denarja, ampak drugih projektov ne financiramo. To ni vzdržno. Bogu hvala, Vi ste vedno govorili in upam, da mi boste tudi tokrat eh, iskreno odgovorili. Rekli ste, da Študgardska želinska postaja ni evropski projekt, tako Evropski parlament kot tudi Evropska komisija nista o teh projektih govorila in nikoli nismo dali soglasje temu projektu, čeprav gospod Šuster, gospa Meklova so trdili popolnoma nasprotno. Gospod Kalas pa je v ponedeljek podal jasno izjavo s tem v zvezi, to je zelo dobro, to bi lahko ponovili, radi bi vas slišali. Zato vas sprašujem, zakaj je prišlo do tega? 70 odstotkov pravzaprav ljudi pride v Študgard, ampak v Ulmu in v ostalih povezavah so stroški vse višji, zato ker se tovrnega prometa ne upošteva. Temu ne sme biti tako. Tovrnega prometa moramo upoštevati. In mislim, da bi bilo dobro, da se vzpostavijo te povezave. Tudi ko govorimo o blagovnem prometu, je to bistveno. Sedaj pa bomo imeli pravzaprav dve povezavi in to pravzaprav ni dobro za blagovni promet, ker blagovni promet ne more izkoristiti tega. Vedno govorimo o tem, da ne potrebujemo cestnih povezav, da potrebujemo železniške povezave, ampak pravzaprav imamo sedaj 7 milijard evrov, ampak ta železniška povezava ne bo koristila prometu eh, blaga in tovora in to je neozdržno. Potem govorili ste o novi pomembni povezavi, govorili ste o Dunaju, to pravzaprav lahko podpremo, to je nekaj, kar je izvedljivo. In pravzaprav Študgard bo novo osko grlo. Tukaj bomo imeli osem tirov, ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo. Pravzaprav bomo uložili milijarde in milijarde, ampak prišlo bo do novega oskega grla. Potem gospod Brinkhorst, govorili ste o tej uh, povezavi, ko govorimo o uh, Turinu, ampak uh, vse lepo in prav. Govorili ste o Ljonu in Turinu in pravzaprav je leta 2010 ta skrajni rok. Kaj se bo zgodilo, takrat bodo volitve? Potem gospod Vink. Nemčija je tista, ki blokira 23 milijonov, naj ne bi počrtali, dobili naj bi to, ampak se bodo odpovedali 23 milijonom. Zastavili smo vprašanje nemškemu parlamentu. Vi ste že govorili o tem, da vsi govorimo o 4,5 milijarde, ampak temu ni tako, stroški so veliko nižji. Zakaj? Verjetno podjetje Nem Deutsche Bahn ima tukaj eh, določene konkurenčne pogoje in mislim, da zadeve tehnično niso jasne. Mi sicer imamo 20 različnih signalnih sistemov v Evropi, ampak sedaj bomo to nadomestili. Sedaj bomo imeli sistem RMTS, ampak do združljivosti ne bo prišlo. Stvari morajo biti jasne. Vedeti moramo, kaj se bo zgodilo, ali bomo sistem poenotili ali ne. Še eno vprašanje. Koridor 1. Zakaj ne bomo to razširili na Rostock in Kebenhavn, gospod Koks, to bi bilo dobro. Dobro bi bilo, če bi nadgradili povezavo Berlin-Rostok, če bi potem povezali še Štokholm in Köbenhavn. To bi bilo dobro. Tako bi pravzaprav izpadlo 10 km, tako ne bi povezali Rostok, pa tudi Berlin. To je seveda popolnoma nespametno. In gospod Fink ob koncu še tole. Ali ste rešili konflikt med Nemčijo in Francijo, Perpignan? Francija ne želi RMTS-a. Oziroma, Francija ne želi RMTS-a, Španija pa želi samo RMTS. Ali ste rešili ta konflikt? To je pravzaprav jaboko spora. Potem pa ste že rekli, zakaj ne eh, harmoniziramo tudi, ko oblikujemo javne razpise in oblikujemo konkurenčne pogoje. In res bom z zanimanjem prisluhnil vašemu odgovoru. Hvala. Hvala. Začel si govoriti in sedaj je seznam govornikov veliko daljši. Verjetno si ti kriv za to verjetno tudi ti eh, dvomiš, kar zdaj je projekt Študgard 21, upam, da sem te pravilno razumel. Next, I, I want to try and as speakers, if speakers want to make the point about Stuttgart 21. Če go, želite govoriti o Stuttgart 21, prosim, da to na kratko povzamete, ker mislim, da sedaj že vsi dobro razumemo problematiko v zvezi Stuttgart 21. Gospa Ranar je naslednja. Hvala, gospod predsednik. Res bom zelo kratka. Prispevala si bom za to in uh, upam, uh, da bo jasno, čeprav določene zadeve ponavljamo. Sama sem Avstrika, zato bi vprašala gospoda Koksa, kar zdeva bazni tunel Brenner. Ni mi pravzaprav popolnoma jasno. Eno leto sem že v Evropskem eh, parlamentu, ampak vsi govorimo o tem, kako dragi so infrastrukturni eh, projekti, tudi kar eh, zadeva gradnjo baznih tunelov, pravzaprav potrebujemo dolgoročni proračunski okvir, dolgoročne načrte. Mislim, da je pomembno tudi iz časovnega vidika, da pravzaprav bomo v Avstriji pripravili nov proračunski okvir, da pravzaprav to ne bo se navezovalo samo na bazni tunel. Brenner, ampak tudi Semerink in tudi ostale zadeve so s tem povezane. Pravzaprav ne bomo zagotovili dodatnih sredstev in želim vam veliko uspeha, ko ste pogajali z Italijo. Upam, da boste čim bolj ustvarjalni, da boste naredili preboj. Zanima pa me ena zadeva. Veliko govoric je bilo, kar zadeva posamezne informacije. In sicer, kaj je z baznim tunelom Brenner? Ali obstajajo geološke težave pri vrtanju? kaj se je zgodilo tudi pri dodatnih dostopnih eh, poteh ali lahko poveste nekaj več. Najlepša hvala. You, hvala, gospa Raner. Gospa Lichtenberger je naslednja. Mislim, da pravzaprav že vem, kaj nam boste posredovali. Gospa Lichtenberger, izvolite. Dank. Ich muss mich ja, se opravičujem. Vedno grem ven iz eh, dvorane, ker imam istočasno tudi sejo odbora za pravne zadeve in stvar je zelo zapletena. Ker pa zadeva poročevalcu oziroma koordinatorju, nisem prisluhnila vsem, ampak eh, določene stvari sem si prebrala predhodno. Jasno smo že ugotovili eno stvar. Sedaj sem se že pogovorila z gospodom Koksom in to je namenjeno predvsem njemu. Govorimo o severu in jugu, če tega dostop oziroma povezav ne bo, če to ne povežemo, potem lahko vse postavimo pod vprašaj. Mislim, da je pravzaprav južni dostop do Brenerja problematična tema. Pravzaprav o tem ste že govorili v poročilu. Ne govorimo o konkretnih projektih. Če ne bomo vedeli, koliko časa bo potrebno v Italiji, da bi prišli od pripravljalne faze do same eh, gradnje, potem res dvomim, kaj se bo zgodilo jutri, ali bomo lahko oblikovali in zgradili ta bazen tunel ali ne. Potem tudi, da vemo, da železniške povezave v Italiji so pravzaprav zelo drage primerjavi s preostalim delom Evrope. To so jasni statistični podatki. To velja za že izgrajene železniške povezave. To so žal dejstva. Ravno zato vem, da moramo tukaj ločevati med konkretnimi dejstvi in obljubami. Dejstva so, da teh načrtov v tej fazi še ni obljube so jasne, rekli smo, da morda v prihodnosti bomo poiskali denar v Italiji, tako da bomo lahko nadaljevali zgradnjo tega tunela. Zato prosim vas, predstavite alternativne projekte, dajte nam možnost novih povezav, preden bomo eh, tukaj izvedli dodaten pritisk. Potem gospod Balaš. Zelo dobro in napeto poročilo ste predstavili. V koridoru ste predstavili konkretne težave, ampak eno vprašanje bi še vedno imela in to vedno postavljam. Zelo pomembno bi bilo, da bi pravzaprav povezali industrijsko cono Bavarska, da bi pravzaprav imeli jasno železniško povezavo, da to ne bi zaobšli, da ne bi poštevali eh, samo Salzburg, ampak da bi imeli dodaten promet eh, tako za potniški promet, eh, kot tudi za promet blaga. Ali je tukaj luč ob koncu tunela ali obstaja določen projekt, ki bi bil izvedljiv? Nasplošno samo tole. Države članice imajo danes velike težave zaradi proračunskega okvira in pravijo, da bodo namenile manj sredstev za evropske projekte. Če se bo to zgodilo, če želijo manj uplačevati, potem stvar ne bo dobra. Če ne bomo imeli zagotovljenega sofinanciranja, ne bomo uspeli. To mislim, da moramo si vsi jasno priznati in reči. Če je sredstvo na voljo, pravzaprav, eh, če tega denarja ni, potem niti eh, car, niti eh, kralj ne more uveljaviti svojih pravic. Določeni kolegi so že pravzaprav spostavili določeno vprašanje in sama se bom konkretno povezala z vami, ker zdaj ni časa, da bi vam zastavila dodatno vprašanje. Gospa Fajon. Hvala lepa in hvala vsem koordinatorjem za izčrpno poročilo. Mogoče vnesem še malo slovenskega. Um, vidika v to razpravo zato bo najbolj um, moj nastop namenjen gospodu brinkhorstu. najprej veseli me da ste sami opozorili na politični pomen projekta šestega prednostnega projekta in da obenem v poročilu opozarjate da je slovenija dosegla sorazmerno dober napredek pri izboljšanju notranje železniške infrastrukture. me pa skrbi po drugi strani da je napredek pri uresničevanju samega šestega projekta um, razmeroma slab in pa tudi neenak. Zdaj, jaz bi želela samo povdariti um, v zvezi s Slovenijo nujnost posodobitev in novograden na poteku železniške povezave petega vseevropskega koridorja, ki je hkrati šesti prednostni projekt. In um, ta koridor bo namreč zajel precejšen del prometa tudi tovora s severnojadranskih pristanišč ki niso bila omenjena iz luke koper že zdaj okoli šestdeset odstotkov vsega tovora potuje v notranjost na madžarsko in v avstrijo predvsem blaga ki prihaja iz azije zato je ta povezava edini koridor resnično pomembna. in v sloveniji ta peti vseevropski koridor ki je šesti projekt se križa s še enim zelo pomembnim desetim vseevropskim koridorjem ki je pomembna povezava med severno in jugovzhodno evropo in bi ga bilo prav tako treba okrepiti z vidika prihodnje širitve evropske unije na zahodni balkan. in mogoče bi želela opozoriti še to da nove članice po letu dva tisoč štiri niso mogle dohiteti razvoja kot so ga imele stare članice in v sloveniji smo denimo ehm, pretežni del avtocestnega omrežja zgradili z lastnimi viri medtem ko smo večino evropskih sredstev namenili posodabljanju železniške infrastrukture na prednostnem projektu šest zato se mi zdi da bi um, v presoji ustreznosti sofinanciranja posameznih projektov v posameznih državah članicah ne bi smeli upoštevati samo vložena sredstva v nek projekt ampak angažiranje sredstev na prebivalca v razvoj celotne prometne infrastrukture v posameznih članicah. Če vam za konec še eno kratko vprašanje postavim glede na skrb, ki ste jo izrazili v poročilu, da um, je nekaj zamud na italijanski strani tudi um, glede dogovora o um, novi turinski pogodbi med Italijo in Francijo. Pravite, da če tega dogovora do konca leta ne bo, bo resno ogrožen časovni potek projekta. Pa me zanima, um, kako optimistični ste, da bo do tega dogovora prišlo in kakšna bi lahko bila posledica. Um, bi lahko to nekako ogrozilo sam prednostni projekt. Um, meni se in seveda zdi, da spreminjanje prioritet bi bilo um, izjemno negativno sprejeto, posebej tudi v tem delu um, regije. Hvala. Thank you, Mr. Ogias. Hvala lepa, gospod predsednik. Metafora Peta Koksa o kokoši in jajcu je bila zelo uspešna. Eh, Zato bi rad še enkrat izpostavil to posebno metaforo. Can't Eh? PP ja. ena. Jajce se izvali v Berlinu, kokoš pa naj bi umrla v Palermu. Vendar v poročilu ne govorite o smrti te kokoši, spoh ne govorite o Palermu. Zato bi vas rad konkretno vprašal, kakšen je časovni okvir za izvedbo, kolikšni bodo stroški, kolikšna finančna sredstva bodo potrebna za rojstvo te kokoši. V mislih imam most v mesinski užini. Še drugo vprašanje. Ali obstaja načrt B za Lyon Torino? Ne moremo zanikati, da je dejstva, da problemi obstajajo. Bolje bi bilo, če bi se pogovorili o tistem, kar je še izvedljivo. Hvala. You, Mr. Mr. Kuhn. Gospod Kuhn, upam, da ne boste govorili o projektu Študgard 21. Ne, ne, nikakor ne. Ne o tem projektu. Ich glaube, das ist notwendig, Mislim, da je nujno, in to so podarili tudi vsi štirje koordinatorji, da govorimo tudi o gospodarskem položaju v globalnem okviru. Sočiti se moramo s temi težavami in tudi na daljem vzhodu pride do, suješkega, do prevoza tovrnega blaga prek suješkega kanala. Zato potrebujemo različne variante za to distribucijo ni dovolj, da bi rekel, imamo tunel v Ložbrku ali pa kje drugje in potem bomo poskrbeli za vse težave pravzaprav Brenner 2 potrebujemo. Ta tunel je nujen, potem tudi jadranske povezave so nujne, ker ne nazadnje tudi vzhodni del Evrope moramo povezati. Potrebujemo tudi poglobitev v pristanišč in tudi v Brinkorfu je to nujno zagotoviti. Povezati moramo Trst, Koper, pravzaprav je nujno, da imamo 18 ali 20 eh, metrov poglobitve. To je nujno, tako da lahko pristanejo določene ladje. To se mi zdi jasno. Seveda potrebujemo RMTS, to je nujno, In kdo to želi doseči? Nekateri pravijo, da pravzaprav politično so stroški zelo nizki, ampak potem v Študgartu 21 so stroški zelo visoki. Potrebujemo zelo jasne številke, tudi kar zadeva RMTS, tako da bomo tudi v Nemčiji dosegli to enovitost in soglasje. Gospod Cox, verjetno ste se že pogovarjali z gospodom Savarijem, da bi pravzaprav podaljšali delovanje ten te projekta, kar zadeva Rostok in Berlin, da bi povezali uh, tudi. Uh, Te dve mesti, mislim, da je to menil tudi gospod Kramer, to je nujno, tukaj se pravzaprav eh, strinjava. Kar pa zadeva Študgard 21, to zagovarjam. Um, gospod Rike. Euh, gospod predsednik. Ne bom vam govoril o Študgartu 21. Čeprav sam precej dobro poznam težave, ki se pojavljajo na tej železniški povezavi med Avstrijo in Nemčijo, to moje znanje se je precej izboljšalo v zadnjem obdobju, celo seznanje sem s težavami na vsaki postaji. Verjetno je vse skupaj možno primerjati s tem, da nekdo dirigira orkestru in istočasno posluša radio. Seveda se moramo vsi zauzemati za skupno dobro, za doseganje rezultatov na evropski ravni. Par pripomp. Če si pogledate te projekte, koordinatorji se soočajo z izjemnimi težavami. In če si pogledate, kakšna so sredstva, ki jih imamo v Evropski uniji na voljo za promet, boste ugotovili, da imamo na voljo milijardo evrov letno za TNT. Če bi uporabili ta sredstva, bi lahko Brenarski tunel zaključili šele v 57 letih. Tako da finančna sredstva so pomembna. Nekaj sredstev je treba uporabiti iz strukturnih skladov, nekaj iz nacionalnih proračunov, iz regionalnih proračunov, če obstajajo. Umestni pregled je seveda zelo pomemben, zato da se preučijo to vrstni projekti. Ugotoviti moramo, ali bomo še naprej vodili politiko evropskih omrežij ali bomo o tem samo govorili ali si bomo dejansko za to dodelili tudi ustrezna sredstva. Sicer vse skupaj nima smisla, govorimo o nečem, delamo pa potem nekaj popolnoma drugega. IRTMS e je pomemben zato, ker ima nek simboličen pomen. Tudi, če bi bila postavljena evropska mreža, če bi bili postavljeni tuneli, če bi vse delovalo in bi bilo vzpostavljeno, stvari še vedno na splošno gledano ne bi delovale, ker ni interoperabilnosti, ker obstajajo razlike pri varnostnih pogojih, ker obstajajo razlike glede osebe in tako naprej. Gospod Vink je upravil izvrstno delo. Govoril je o ERTMS-u, o določenih interoperabilnih ukrepih, vendar niti enkrat ni omenil Evropske železniške agencije. To je edini operativni instrument, ki ga imamo na voljo. 600 milijonov evrov smo dali na voljo tej agenciji, zato da bi lahko upravljala svoje naloge. Vendar je to groteskno, če pogledamo, s kakšnimi izzivi se soočamo. Seveda, gospod Vink, ko vas Deutsche Bahn razlaga, koliko milijonov vlaga v ERTMS, jim ne bi kaj dosti verjel. Obstaja seveda neka operativna prednost pri ohranjanju monopola. Nekateri si želijo ta monopol ohraniti in edini način, da se ohrani monopol, je, da se ne zagotovi interoperabilnost. Ne bom se loteval sedaj posameznih problemov, ne bom govoril o Messini, o Brennerju, o postajah v Avstriji, Nemčiji, v drugih državah. Rad bi povedal samo to. Nous, nous pourrions avoir la conscience aiguë que si nous... Zavedati se moramo, da če ne bomo prevzeli vajeti v svoje roke, če politično ne bomo prevzeli odgovornosti, če koordinatorji ne bodo mogli opravljati dela v ustreznih pogojih, potem bo evropsko mreže še vedno ostalo v medvladnih rokah. Hvala. Torej, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem štirim koordinatorjem. Številne zanimive podatke ste nam posredovali. Veliko smo že slišali eh, strani pred govornikov, kar zadeva koridorje, zato več nimam vprašanj, ampak dva konkretna vprašanja bi rad zastavil gospodu Vinku, kar zadeva e RMTS. Uvodoma ste rekli, da v desetih državah eh, je ta sistem že nameščen. Sprašujem se, kaj je s temi državami, ali so upoštevali enako stanje tehnološkega razvoja ali pa obstajajo razlike. Potem pa drugo vprašanje. Veliko smo govorili o infrastrukturnih projektih, o povezavah z RMTS. Kaj pa je z materialom? Vemo, da zaradi gospodarske krize je prišlo do težav eh, zaradi določenih eh, podjetij in oni so uporabljali eh, star material in sedaj si pravzaprav ne morejo privoščiti dodatnih naložb, ne morejo nakupiti materijala, ki je potreben, če naj bi deloval RMTS. Sprašujem se, kako bi jim lahko pomagali. Ali ste predvideli določene spodbude, ali boste izvajali pritisk, ali ste predvideli tudi konkretne roke ker eh, kaj nam bo koristila najboljša infrastruktura, zelo pomembna varnostna struktura, če pa material ne bo ustrezen, ko govorim o teh povezavah. In eh, če ta material ne bo usklajen na vseh progah, ali nam lahko pomagate, ali ste pravzaprav zagotovili konkretna sredstva, tako da bi zagotovili usklajenost tako da ne bo prišlo do razlik pri infrastrukturi in v kasnejši fazi tudi do razlik pri materialu. Hvala. Gospod Koh. Hvala. Spoštovani gospod Koks, pravzaprav niste govorili o TNT-1, o odseku Berlin-Hale-Nürnberg, o tem niste pravzaprav govorili. Že deset eh, let eh, pravzaprav smo ugotovili, da 60 odstotkov naložb se je zaključilo, tuneli in eh, mosti so se zaključili in potem je začela kampanja nemških zelenih. Rekli so ne, ker to ne bomo mogli ustrezno uporabiti. Ali poznate ta problem, kaj ste že naredili, da ne bo, pro, bo prišlo do težav pri naslednjih železniških povezavah, da ne bo tukaj ovir? Kako bomo tukaj rešili to težavo? Pavils? Danke, ich, um, hatte... Najlepša hvala. Gospod Balaš je podal poročilo in tukaj sem se spraševala, kaj je za magistralo Paris-Bukarešt, pa ne bi se zaključila v Študgartu, kaj je s tem. Gospod Kramer je govoril o projektu Študgart 21, strinjam se s tem. Evropsko komisijo sem spraševala, ali eh, bomo to financirali v okviru projekta TNT ali bomo ta sredstva sploh odobrili. Tudi brošura je pravzaprav ustvarila kar nekaj zmede, podatki so napačni oziroma niso dovolj jasni, kar zdaj v konkreten projekt. Govorimo o magistrali eh, in tukaj se omenja tudi Študgard 21. Govorimo tudi o podzemni železnici in eh, ta projekt se zelo hvali v tej brošuri. In eh, verjetno gospa Markel je bila zavedena zaradi eh, teh podatkov, ker smo slišali, da je Evropski parlament podprl ta projekt, to je rekla ona. Pravzaprav je študgardska železniška povezava in železniška postaja eh, v zelo oski dolini, to je zelo stara infrastruktura in pravzaprav bi sedaj to morali premustiti in poiskati nove rešitve in eh, zaradi eh, železniške eh, povezave so ljudje v Ulmu razburjeni, nekaj smo že slišali. Potem pa je težava, ker ne moremo regionalno povezati teh vlakov oziroma povezav, pa tukaj je tudi vprašljivo, kako pravzaprav zagotoviti blagovni prevez, ko je v tem trenutku nemogoče. Zato se sprašujem, kako bi lahko bolje izkoristili ta sredstva. Gospod Kacin ob koncu. hvala lepa gospod predsednik spoštovani gospodje koordinatorji najprej bi želel pohvaliti eh, vašo namero da omogočite vsebinsko razpravo in da poročate o svojem delu tisto kar se meni zdi primerno povedati potem ko ste vsi že vse povedali je spoznanje da je sredstev za vlaganje v prometno infrastrukturo premalo, da so potrebe veliko večje, da pa hkrati denarja, ki je razpoložljiv, ne znamo pravočasno aktivirati oziroma počrpati. Ni projekta, ki ne bi zamujal. To je svojevrsten paradoks. Kakorkoli gledamo iz katerekoli politične opcije, na naložbe v prometno infrastrukturo. Ko so objekti zgrajeni, se prebivalstvo z njimi, kako naj rečem, pomiri, jih pozdravi, jih na koncu tudi posvoji. In v splošni percepciji je to dobro naložen skupen evropski denar. Ves, gospodje koordinatorji, bi zato vprašal, ali imate pripravljen eh, plan B pa ne mislim alternativnih koridorjev ampak zanima me ali razmišljate o tem da bi potrebovali plan b preusmeritve nepočrpanih sredstev na projekte ki dobro napredujejo da bi zagotovili ustrezno dinamiko in da bi mi kot evropska inštitucija vendarle znali pravočasno in v celoti porabiti denar ki ga dobimo jaz nisem finančni ekspert, ampak Jan Mulder vam bo lahko povedal za vsako leto, zakaj mi ne dosežemo potrebne porabe. Zato, ker ne znamo črpati sredstev. Naš problem je v tem, da delimo pravice, ne znamo pa zahtevati, da se obveznosti izpolnjajo. Pri vsakem projektu se rok črpanja neskončno podaljšuje, tudi v moji državi, ki pa je nima sredstev ampak to, da nekdo ne zna črpati evropskega denarja, je resen opomin, da bi morali biti tukaj veliko bolj fleksibilni, fleksibilni pri črpanju denarja in pre, pri preusmerjanju eh, denarja na tiste projekte, ki zagotavljajo potrebno dinamiko. To smo pravzaprav dolžni, eh, ker eh, če ne upoštevamo načelo dobrega gospodarja, potem nam denar ne pripada in slaba poraba ni dokaz da smo pri porabi pri črpanju sredstev dobri gospodarji. preden damo besedo koordinatorjem bi rad še nekaj dodal kajti gospod riquet je povedal nekaj, kar zelo drži in to je v zvezi IRTMS. Mislim, da je to ključ, ki odpira vrata za interoperabilnost in če tega ključa ne najdemo, bo, bodo ta vrata ostala zapahnjena. Lahko začrtamo poti po zemljevidih in o tem smo resnično že um, zelo dobri in vedno prosimo komisijo, prosim, ne delajte novih zemljevidov. Vse to je povezano z financiranjem in z postavljanjem prioritet. Mi si moramo zastaviti prednostne naloge za vse evropsko omrežje. Zame ni nič pomembnejšega kot so ERTMS, kajti te so resnično ključ za interoperabilnost. To velja za celotno Evropo, ne samo za del. Zato je treba o tem premisliti, ko gre za čas finančne discipline in disciplinskih ukrepov. Brez tega ključa bodo vrata za interoperabilnost železnic ostala zapahnjena. Sedaj damo besedo koordinatorjem. samo za premislek. Čeprav so poslanci zastavili zelo veliko vprašanj in pripomb, to ne pomeni, da ravno tako dolgo odgovarjate. Samo toliko, da veste, gospod Koks je prvi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil poslancem za zastavljena vprašanja, za komentarje in rad bi odgovoril na tista vprašanja, ki so bila namenjena meni. Gospod Kacijan, seveda se je treba očiti iz preteklosti, treba se obrniti proti prihodnosti in k temu prinesti seboj realizem in optimizem. Veliko smo govorili o financah, so financiranje bo postalo bolj pomembno v naslednjih letih. In mislim, da bodo pričakovanja verjetno ostala enako visoka, ko gre za prispevke sredstev iz Evropske unije. Res je, da koordinatorji morajo poskrbeti za odpravo lokalne neučinkovitosti, torej da pomagamo ljudem najti rešitve za probleme. To je naša vloga, ki mislim, da jo vsi sprejemamo. Gospa Ajala Sender je omenila vprašanje umestnega poročila v zvezi z eh, odsekom v Italiji. Res je, da je prišlo do zamud pri načrtovanju, kaj šle pri gradnji. Imamo kar nekaj težav pri Forteti in Veroni in te smo razdalili na pet prioritetnih odsekov za končnjo gradnjo delo, ki smo, jo, ki smo ga upravili v Forteci in Gardeni in pri oboznici v Bolcano, je dosti bolj napredoval, kot so tehnične pripravljenosti. Torej, rekli smo, da potrebujemo politično, finančno in tehnične pogoje za to, da lahko sredstva porabimo do leta 2013 in potencijalno celo do 2015. Mislim, da sta ta dva dela zelo pomembna pri tem, kje si bomo postavili meje in istočasno spoštovali te pogoje. Omenili ste obvoznico okoli Trenta in dostop do Verone. Mislim, da obstaja tveganje, če si pogledate umestno tehnično poročilo, da imamo sredstva namenjena za sofinanciranje in da bodo ta verjetno izgubljena v tem trenutku, vendar pa moram povdariti to, kar je dejala komisija vsak projekt, ki bo izvedljiv v prihodnosti, se bo lahko znova prijavil v naslednjem proračunu, torej ne gre za nekaj, kar je zavedno izgubljeno glede na razpoložljiva sredstva. Mogoče bo to samo pomenilo, da bodo zamude pomenile to, da bo delo predstavljeno na naslednjo proračunsko obdobje. Mislim pa, da bo prišlo do napredka. Pomembno je tudi, da omenimo, kajti to se vedno znova pojavlja v izmenjavi mnen. In to je, če lahko resnično verjamemo oblastem in da moramo pritisniti na njih in tako dalje. V Italiji, v Italiji veliko dela poteka na ravni odgovarjanja, na kritiko in vprašanja strani računskega sodišča. Torej, skušajo izpolniti zahteve računskega sodišča. Veliko eh, birokratskega in administrativnega dela je bilo potrebnega za to. Mislim, da je to zelo dober dokaz strani italijanskih oblasti, da so temu kos, vendar pa bo prišlo do zamude pri razdeljevanju del. Gospa Meissner je zastavila vprašanje v zvezi z Nemčijo, še posebej s, v zvezi s severnim odsekom. To je omenjeno v poročilu. Treba pa je omeniti, kako zelo velik napredek je bil storjen na tem področju. Moramo omeniti Berlin, Leipzig in Nürnberg, München. Leipzig, Erfurt, Ebensfeld, vsi ti odseki napredujejo. Slišal sem, da bodo dela zaključena med letoma 2015 in 2017. Potem imamo odsek Ebensfeld-Nürnberg, ki bo verjetno posodobljen in to se bo zgodilo do leta 2017. Gospod Kremer je vprašal, kaj se bo zgodilo za Munich. Lahko vam samo povem, kaj sem slišal in pač treba verjeti to, kar uh, slišamo. Gospod minister mi je povedal, da bodo odseki končani pravočasno. In tisti, ki so zaposleni na Ministrstvu za infrastrukturo, so mi dejali, da bodo dela zaključena pravočasno. Ko gre za odsek od Minhna do avstrijske meje, tukaj obstaja nevarnost, da bo prišlo do težav. Čeprav verjetno ne bo prišlo do težav, ki bi, ki bi bile kritične za nadaljevanje del. Slišal sem, da bi bil tunel brez dostopnih cest enak kot je irski, pa brez piva. Torej, te res eh, ne smemo dopustiti. O mostu v Mesini ne vem kaj dosti glede tehničnih vprašanj. Tam sem bil predvsem zato, da si ogledam južni dostop. Pravite, da nimam prave realne slike. Lahko vam samo rečem, da upam, da imate prav, vendar pa. lahko rečem, da bomo poskrbeli za to, da bomo dobili dostop do Bremskega tunela in zato bodo pristojne oblasti in resnično bom eh, razočaran, če vam ne bom moral poročati o tem. Omenili smo tudi Rostok. Ta koncept ni v umestnem poročilu. Vendar pa sem prepričan, da Če si pogledate to zadevo, gospod Kune je omenil jadranska pristanišča, bil sem na predstavitvi v Berlinu, kjer je Pavlo Kosta opisoval možnost, da bi iz daljnega vzhoda vozili tovor preko teh poti. In to bi bilo dobro tisti, ki pravijo, da bo tunel v Švici uspel zadostiti pogoja. Ne vem še posebej, ko gre za jadranska pristanišča. Medtem, ko Rostok in Bari pravijo, da potrebujemo mrežo in da kako se lahko tej mreži priključijo. Gospa Brenner je zastavila vprašanje v zvezi z Italijo in geologijo. V Italiji lahko rečem samo to, da sem videl zelo veliko dobre volje, veliko napredka je, bila, je bilo storjenega. torej rezultati so del tega projekta. Tukaj mislim, da je treba počakati na medvladno srečanje 19. novembra med no-, Avstrijo in Italijo. Pogovoril sem se z Konradom Bergmajstrom, ki je direktor v pristojnem podjetju, veliko del so že opravili, veliko prizključkov so že storili v tunel. Dosegli so tisto, kar so želeli, zato mislim, da so tisti, ki se s tem ukvarjajo, tehnično zelo dobro pripravljeni. Gospa Lichtenberger, omenili ste južni projekt in vprašanje financiranja in tako dalje. Mislim, da gre tukaj za zelo pomembno vprašanje. In eno od teh pomembnih tehničnih vprašanj je navskrižno financiranje, ko gre za ceste do železnic, eurovinjeta in tako dalje. O tem boste ravno tako razpravljali. Mislim, da bi morali, ko gre za alpsko regijo, pogledati še več. Vzeti moramo tisto, kar že imamo v Avstriji. Eurovineta bi bila zelo dobra zadeva, vendar pa mislim, da moramo storiti še veliko več. Seveda vam bomo naprej poročali o napredku. In vprašanje v zvezi s tem, če bo kura umrla v Palermo, to ne vem strinjam pa se s tem, kar ste omenili v zvezi z ERTMS-em. In še gospod Kacin, vi ste omenili vprašanje v zvezi s proračunom in načrtom B. Mi, koordinatori, se še nismo pogovarjali o načrtu B. Lahko vam pa povem, da sem lansko leto veliko dela prostovoljnega dela posvetil in časa za to, da bi Irci glasovali za referendum. In zelo si želim, da bi dobili finančno perspektivo Evropske inštitucije. Tukaj ne gre za transport, gre za širše vprašanja. In Evropske inštitucije so se dogovorile, da bodo pregledale, kako se porablja in črpla sredstva v proračunu. In če za glede na vse to vprašate koordinatorje, če vedo, kaj je na črtu B, mislim, da se niste obrnili na pravo osebo. Irski pa brez piva bi bil res razlog za hude izgrede. To drži. Gospod Palas. Gospod Kramer. Štutrt 21 ni bil predmet eh, mojega govora, ker tukaj ne gre za evropski projekt. To lahko seveda potrdim, takšno je stališče komisije in to je povedal tudi sam komisar. V Nemčiji lahko pride do nesporazumov in eh, vsi vemo, kajti o tem smo že večkrat govorili, da Evropa potrebuje mreže, potrebujemo železnice, ne potrebujemo železniških postaj. Te seveda pozdravljamo, to smo danes tudi storili. Omenil sem prehodno postajo na Dunaju v Sankt Pöltnu, Strasburg nisem, Strasburga eh, nisem omenil, vendar pa se veselimo tega seveda, da je v Štrasburgu potekala zelo dobra gradnja takšne postaje, vendar pa je tukaj delitev dela zelo jasna, kaj financira Evropska unija in eh, zakaj so pristojne države članice, dežele, regije ali mesta. Mislim, da je omembe vredno to, da v zadnjih letih nismo naleteli na večje težave v Študgartu. Ne vem, zakaj je ravno sedaj prišlo do teh protestov. To verjetno veste dosti bolje kot jaz. Sam lahko zgolj domnevam, da je mogoče to odvisno od eh, začetka gradnje. Ljudje so se sedaj soočili z gradnjo, z vlastnimi očmi so videli, da so se dela začela. Sedaj pa pride do vprašanja o stroških. Torej, najprej so ocenili 4,7 milijard evrov, danes pa so stroške zvišali na 7 milijard evrov, torej 50-odstotno zvišanje mi kot eh, privatne osebe verjetno ne kupimo enakega proizvoda za še enkrat za pol višjo ceno. Torej, stroški pod 5 milijarde evrov so bili sprejemljivi, vendar pa mislim, da tudi cene v politiki odigrajo določeno vlogo. Politična situacija se je spremenila, ne smemo pa pozabiti tudi na splošno gospodarsko stanje, kar povzroča veliko težav tudi torej v Nemčiji. Torej, zvišanje stroškov na eni strani, gospodarske težave na drugi strani in seveda to pripelja do določene situacije. Rešitev za to je treba poiskati v Nemčiji, v deželi Baden-Württemberg in v mestu Študgard. Rešitev mora biti politična, finančna in tehnična. Študgard ima zelo močan lokalni promet. Veliko ljudi se pripelje v Študgard in potem gredo na delovna mesta. Na mednarodni ravni je Študgard malce manj pomemben. Veliko prijateljev me je že vprašalo, kdaj bomo dobili to čudežno železnico, kjer bomo lahko leteli iz Varšave, iz Bukarešta v, Štr v Štutgart in potem bomo s hitrim vlakom prišli v Štutgart, v Štrasburg lokalno prebivalstvo pa to ne zanima tako zelo. Torej, zelo pomembno je, da povežemo mesto s letališčem po eni strani, po drugi strani pa je treba zagotoviti prehod mm, mednarodnih hitrih vlakov mimo letališča. Oboje je pomembno, vendar pa gre za dve ločeni vprašanji. Stuttgart 21 je problem. Naloga, po mojem mnenju, je, da povečamo zmogljivost okrog Študgarta. Tukaj gre namreč za osko grlo. Povezati moramo z železnico Študgart s Parizom. Sedaj pot traja več kot 4 ure. Videli smo izboljšavi v Avstriji, tudi na Bavarskem. Tudi tam imamo potniški in tovorni promet. Iz Mihna bo ta promet potekal preko Mühldorfa in ne preko Rosenheima, kot je bilo običajno za potniški promet promet. To je Mildorf in potem Freilassing. 15. septembra smo se koordinatorji srečali z, z gospodom ministrom. 12. novembra bom v Minhnu in pogledal bom skupaj z predstavniki Bavarske vse te programe. Razjasniti je treba interese v sami Nemčiji, potem pa pride na vrsto šele Evropska unija. Najprej potrebujemo stališče vseh držav članic, potem bomo pomagali s finančnimi sredstvi. Sam seveda koordiniram zelo rad med državami članice, nikoli pa znotraj ene države članice. Najlepša hvala. Se opravičujem. Zelo konkretno vprašanje sem zastavila in to je, kakšna bo izboljšava na tem odseku glede zmanjšanja emisij CO2. To je zelo pomembno. Moj odgovor se glasi. To bomo razjasnili in tako kot v preteklosti bom pristojne poslance tudi informiral. To vam lahko obljubim. Pred konce, koncem novembra boste dobili konkreten odgovor na to vprašanje. To vam lahko obljubim. Najlepša hvala. Gospod Brinkor, ste naslednji. Zelo veliko smo slišali o Sloveniji, zelo nam je všeč, upam, da je ne boste izpustili. Gospod predsednik, mislim, da je zelo koristno, da je komisar omenil umestni pregled. Veliko vprašanj se vrti okoli te zadeve. Prvo vprašanje se glasi. Ste zadovoljni? To me je vprašala gospa Ajala. Seveda sem zadovoljen. Zaradi tega, ker se približujemo trenutku resnice v Evropi, tudi gospod Rike je to omenil. Vprašanje se glasi, bodo države članice vodile Evropo ali Evropska skupnost. Sam menim, da lahko ta Evropska unija odigra svojo vlogo. Strateškega vidika pa bo umestno, umestni pregled služil Evropski razsežnosti na kakšen način. Nekaj let sem služil v Evropskem parlamentu in Evropski parlament se vedno zauzema za več sredstev in za več vpliva. To seveda pozdravljam, vendar pa so stvari takšne, da so se zadeve spremenile. sedaj se spuščam nevarna tla, lahko me prosite, da storim harakiri, potem vendar pa se moramo odločiti. To pomeni tudi, da imamo instrumente in komisija je včasih videna kot služabnik držav članic, vendar pa tudi odigra svojo vlogo. To pomeni, da morajo države članice prevzeti več odgovornosti od leta 2013 in 2015 in potem se bo treba odločiti. Sedaj pridem na vprašanje gospoda Kramerja. Dejal mi je, da mi želi veliko uspeha in vprašal mi je, če verjamem v trenutek. Seveda verjamem v to. Ne morem enostavno pritiskati na francosko vlado in spraševati, kaj bodo storili v zvezi z eh, pogodbo iz Turina. Sam imam svoje mnenje o tem, vendar pa gre za strateške interese za italijansko in francosko stran. Če do tega ne bo prišlo in potem se bom zopet vrnil na Slovenijo, bo preostali del neuporaben. ne želim provocirati, vendar pa je sedaj jasno, da potrebujemo jasnost glede italijanskega dela. Če ne bo prišlo do dogovora v zvezi s finančnimi sredstvi, bomo imeli prosta sredstva in drugi se bodo polastili teh sproščenih sredstev. Mogoče sem preveč natančen, vendar pa lahko rečemo, da je umestni pregled tudi mehanizem za tekmovanje med državami članicami. Mi spodbujamo to tekmovanje, gre za mehanizem, za konkurenco, kajti če nekatere države članice niso pripravljene, bom sam izgubil službo, to mi seveda ne predstavlja velikih prele, glavic bom pač šel, šel kam drugam. V vodu sem dejal, da če se bomo dogovorili o povezavi med Italijo in Slovenijo, bo komisija postala polnopravna pravni, eh, partnerica. V originalnem besedilu piše, da bo komisija opazovalka. In komisar Kalas mi je dovolil, da lahko to povem. Takrat sem dejal, da zakaj bi komisija bila opozovalka, če so financira. Mi smo zgolj medvladna organizacija. Če se bo to zgodilo tudi v primeru Torina, bo komisija postala partnerica. Torej, Srečamo se s francozi in italijani, seveda tam rečemo, kar želimo, v prihodnosti pa ne bo več tako. Pomankovanje sredstev bo tudi inštrument za nadzorovanje nad tem, kam gredo ta sredstva. Konec koncev mislim, da bo povezava Lyon-Turin strateška povezava. Ne morete imeti dva, dva, dve osi od Liona proti zahodu in od Turina proti vzhodu, vmes pa nimamo ničesar. Sod zahod je strateška povezava. To se bo zgodilo. Ne vem, če za časa mojega življenja, upam, da ja, ampak je seveda to odvisno od držav članic. Prevečujem se, da sem bil tako dolg, sedaj pa na vprašanje gospe Fajon. Prav imate, kaj ti ravno tako, ko sem bil pristojen za okoljsko politiko v komisiji, je Španija vprašala v 80-ih letih, zakaj ne moremo imeti avtoceste od Madrida proti Barceloni oziroma proti severu. Vi ste že uničili vaše okolje, zakaj mi ne moremo imeti avtoceste? Sam sem preletel s helikopterjem vašo državo, zaradi velikosti sem jo preletel v dveh urah in res je presenetljivo, kaj vse ste storili pri gradni vaših cest. Gospod Kacijan, to nima z vami nobenega opravka, ko sem omenil Barcelono. Gospod Vlačič je bil ključnega pomena pri gradnji teh cest. Nažalost ne moremo znova graditi zgodovine. Slovenija pač enako pomembna kot nizozemska ali katerakoli druga država. Vi lahko seveda pomagate pri vaši infrastrukturi in pri premagovanju groženj iz preteklosti. Sam sem prebral dokumente v zvezi s težavami pri povezavi s trstom. Vendar pa vas prosim, da v prihodnosti iz evropskega stališča bo povezava med koprom in trstom enako pomembna kot za slovence. Torej, da se iz zunanjega stališča zdi, da povezava trst preko divače ni najboljše rešitev. Omenili smo tudi Kitajsko. Na Kitajskem sploh ne vedo, kje je trst ali kje je koper. Vredno enako velja za Rotterdam in Antwerp, ampak nizozemci govorijo o Antwerpno in Rotterdamo, kot da bi šlo za mesti na dveh različnih planetih. Koper in Trst pa sta oddaljena 5 km in imate povezavo peščeno povezavo, vendar pa ne želite zgraditi povezave. Upam, da bosta Nova Slovenija in Novter sodelovala za to, da bodo opravili to povezavo. In še za konec, gospod predsednik, vprašanje na črta B. Gospod Cox ima prav, da tega načrta ni, zato ne moremo mm, o tem nič povedati. In še nekaj v zvezi z mojimi japonskimi izkušnjami, zakaj je Japoncem uspelo, ko nam Evropejcem ni. Na naši celini, pa naši družbi je pomembno, da smo številka ena, da smo prvi, dve, drugi ali tako dalje. Če smo 15, to več ni pomembno. Na japonskem je zelo težko biti zadnji. Torej, in vsi se potrudijo, da niso zadnji. Ni pomembno biti prvi, ampak zadnji prvi. Hvala lepa, še zadnji koordinator. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem za izraženo podporo. Verjetno se vsi strinjamo s tem, da je interoperabilnost najbolj pomembna zadeva, tudi najbolj pomemben cilj, ki ga želimo doseči. Če si pogledate naše gospodarstvo, če si pogledate, kakšno gospodarsko rast bi potrebovali, če si pogledate, kakšno mobilnost bi potrebovali, da dosežemo željeno rast, potem se mi zdi, da ne bi smeli gledati na različne prometne modele kot na konkurenčne si modele, temveč na modele, ki se dopolnjujejo. Zato je komplementarnost tako pomembna. Naj omenim samo enega od projektov, ki ga trenutno obravnavamo. Koridor C, koridor A, Rotterdam, Genova, koridor C, Antwerp, Basel, Lyon. Ko bomo ta dva koridorja povezala, povezali in o tem se že pogovarjamo in ko bo dosežen sporazum med Nizozemsko in Belgijo, da se povežeta Antwerpen in Rotterdam, bomo imeli koridor A in koridor C s povezavo preko Rotterdama. To je vse, kar potrebujemo za tovorni promet v Evropi. S tem lahko odgovorim tudi na enega od vprašanj gospija Jale Sender. Mi smo naredili poslovni načrt, poslovno študijo za koridor A. Naj vzamem samo ta primer. Če bi združili vse tri merilnike, infrastruktura, optimizacija infrastrukture, se pravi, da vnesemo vse spremembe, ki so potrebne za optimizacijo. Če upeljemo ERTMS in tretje, harmoniziramo operativna pravila med posameznimi državami, potem bo za obstoječo konvencionalno progo možno povečati zmogljivost za 50 odstotkov, 50 nič, 50 odstotkov. S tem bomo znižali stroške za 25 do 30 odstotkov in varnost povečali med 20 do 30 odstotki. To so visoke številke. Zato se mi zdi, da tudi, če je včasih delo koordinatorja za e RTMS frustrirajoče, moram reči, da je to tisto, kar nas motivira. Zato, ker so številke tako visoke in ker je pomen našega dela tudi zelo visok glede specifičnih vprašanj gospoda Kramarja v zvezi z različnimi sistemi. Res je, da obstaja precejšnje tveganje, da se bomo znašli z 20 različnimi sistemi, če seveda ne bomo zagotovili nadzora. Če se navežem na to, kar sem že prej povedal, obstajajo določene varnostne zahteve, specifični pogoji tudi znotraj razpisov. Vse to je treba odpraviti. O vsem tem se je treba najprej pogajati z različnimi državami članicami, potem pa bomo odpravili konkurenčnost med posameznimi sistemi, ki več ali manj škodi. Standardizacija, harmonizacija, to dvoje je zelo pomembno. Povrh vsega pa se je treba dogovoriti znotraj posameznih koridorjev o tem, kako odpraviti vrzeli kako odpraviti tveganje, da se pojavijo vrzeli. Če bomo vse to storili, potem bomo zagotovili nadzor. Kako pa nam bo vse to uspelo? Kot sem že povedal, s harmonizacijo. Zdaj se še toliko bolj zavedamo, da je najbolj pomembno testiranje. Potrebujemo skupno politiko testiranja na evropski ravni. Laboratoriji se morajo s tem strinjati, se med seboj dogovoriti, Ti laboratoriji je treba odobriti na evropski ravni, zato je moja glavna prednostna naloga v mandatu ta, da se zagotovi skupni evropski testni postopek. Samo na tak način bomo lahko preverili, ali so ERTMS standardizirali posod po Evropi, kar pomeni, da ne bomo imeli težav, če bomo potovali z lokalnim vlakom iz ene države v drugo in prečkali mejo specifična pripomba gospoda Rikeja. Rikej je, da nikoli nisem omenil agencije. Če je nisem, se opravičujem. Dejansko zelo tesno sodelujemo z agencijo. Danes imamo na voljo standard 230D prav zahvaljujoč prizadevan agencije. Naš načrt je, da do leta 2012 pripravimo naslednji standard 3000 in to bomo tudi dosegli zahvaljujoč delu agencije. Tako na, naj vas nikar ne skrbi z agencijo, tesno sodelujemo, zagotovo ne moremo delati brez nje. Spraševali ste me tudi v zvezi s standardi, ali so v kateri državi že iz, začeli izvajati standarde, ali so standardi povsod isti. Obstajajo razlike zlasti za obdobje pred standardom 230D, preden je bil ta standard legaliziran. Komisija je predlagala, da podpremo tiste države, kjer veljajo različni standardi, da bi tudi te države lahko sprejele standard 230D. Ta zaveza še vedno velja in upam, da jo bomo ohranjali tudi v prihodnje. Potem, kako spodbuditi železniška podjetja, da bi prevzela nov sistem IRTMS, e mislim, da bi morali najprej spostaviti prednosti. Veliko bolj jasni moramo biti, ko posredujemo sporočila. Kritično obdobje ni tisto, ko se nekdo odloči za IRTMS, e temveč tisto obdobje, ko se odločijo za izvajanje IRTMS-a. E Tako da na področju komuniciranja nas čaka še veliko dela. Vse skupaj pa seveda ne bo dovolj za to, da prepričamo železniška podjetja. Prav zaradi tega imamo na voljo tudi program, v okviru katerega subvencioniramo lokalna podjetja, ki imajo ERTMS opremo. Pri teh podjetjih omogočimo seveda nižje pristojbine za dostop. S tem bomo podjetja še dodatno stimulirali, da si pridobijo opremo IRTMS. E Nemški sistem, po mojem mnenju, ni učinkovit. Rekli so nam, da so se seveda zavezali koridorju A, da bodo tam preverili, kako daleč lahko gredo. Pri drugih koridorjih pa ne želijo aktivno sodelovati. Če ima kdo ERTMS, bomo seveda to subvencionirali, zato da na svojih lokalih namestijo sisteme, ki bodo omogočili, da na nemškem omrežju uporabljajo nemško opremo. Nobenih drugih alternativ ne bo na voljo. Če nemška vlada subvencionira nameščanje nemške opreme, zato ker še niso pripravljeni namestiti e RTMS-a, vam lahko povem, da to ni dobra naložba. Takšno je torej trenutno stanje. Po mojem mnenju smo dosegli znaten napredek, vendar smo še vedno zelo daleč od končnega cilja. Tudi vaš predsednik je izrazil podporo našemu delu in upam, da bomo sedaj lažje napredovali, da bomo omogočili, da se ta sistem sprejme in da začne tudi delovati. Najlepša hvala vsem. Gospa Meissner. Niste odgovorili na moje vprašanje. Zanima me, kakšni so stroški za namestitev IRTMS-a e v Nemčiji. Rekli ste, da ima Nemčija napačne predstave o tem. No, pa se pogovorimo o številkah. Samo en zelo specifičen primer, ki je povezan s koridorjem A, tako da boste vedeli, kakšne odločitve treba sprejeti. V Nemčiji so govorili o 4 milijardah in pol pa ne samo za ERTMS, temveč tudi za obnovitev interlocking sistema. Pa si pogledamo koridor A. Od ETCS-a nimamo kaj dosti koristi, ker obstajajo novi sistemi za zaklepanje in te interlocking sisteme je treba obnoviti tekom let. O kakšnih številkah potem govorimo? Če želimo na koridorju A v celoti obnoviti ta sistem in namestiti ERTMS, bo to stalo 800 milijonov. Program z tehničnega vidika ima smisel. Dve tretjini koridorjev bi lahko obnovili z interlockingi, eno tretjino koridorjev pa z e RTMS-om. To bi stalo 500 milijonov evrov vendar je na voljo v finančnem okviru samo 100 milijonov evrov, kar pomeni, da je treba najti dodatnih 400 milijonov evrov za obdobje, ki je predvideno za koridor A, je to 17 milijonov letno. Če si pogledate, kakšne so prednosti, kakšni so cili za koridor A, tu je nemška vlada dala svoje zaveze, pa tudi ostale štiri države, ki sodelujejo, potem je to 70 milijonov. Hvala lepa. Gospod Kramer, tudi za to pripombo brez mikrofona. Hvala, gospod Vink. Najlepša hvala vsem koordinatorjem za ta zelo dobra poročila. Najlepša hvala tudi za dobro zasedanje, za izmenjavo mnen za vprašanje in odgovore. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja z vami. Veselimo se tudi vašega naslednjega obiska. Še enkrat najlepša hvala. Thanks, so, Točka razno je karkoli, kar bi radi omenili pod razno. Če bo kdo kaj omenil, ga bom kar ustrelil, ampak uradno moram vprašati. Ni točk pod razno? Dobro, naslednja seja, ponedeljek 8 november ob treh. Ponedeljek 8. november ob treh. Hvala lepa tudi tolmačem in seveda vsem sodelavcem. Hvala lepa Janisu, ki nas zapušča takoj, ko bom udaril s kladivcem. Veliko sreče, Janis, na novem delovnem mestu.